Good afternoon, dear colleagues, dear members. Let's start our afternoon meeting. The first... Um, lep popovdan, sem skupaj, kolegi. Začnimo z popovdansko sejo. Prva točka je stanje v Grčiji, kar gre priseljevanje uh, in uh, stanje na mejah. Z veseljem pozdravljam gospoda Mihalisa Krisapilidisa, ki je grški minister za civilno zaščito. On bo predstavil trenutno stanje. Sestav se je že z komisarko Malstrumovo, zato da bi razpravljala o situaciji v Grčiji. Predstavil je grški akcijski načrt, ko gre za upravljanje z priseljenci in pa. Uh, Eh, azil. O tem smo razpravljali tudi prejšnji četrtek na plenarnem zasedanju z komisijo in danskim predsedstvom. No, na tej seji pa imamo priložnost, da zastavimo vprašanja neposredno grškim oblastem. Veseli smo, da ste z nami, gospod minister, in uh, vam uh, kar dajmo besedo. You, Hvala, gospa Gal. Prisrčno se zahvaljujem, da ste me povabili na zasedanje odbora Libe. kot predstavnik moje države Grčije želim eh, predstaviti stanje, ko gre za upravljanje problema priseljevanja eh, v Grčiji, pa tudi v Evropi kot takšni. Na začetku želim povedati, da želim biti napram vam popolnoma odkrit. Želim vam povedati, polno resnico in to resnico predstaviti z vseh strani, tako da boste pravilno razumeli naš problem in da boste kot poslanci Evropskega parlamenta lahko prispevali k izboljšavah pri tem pomembnem vprašanju. Jaz vam lahko povem, celotno resnico, ampak prosim vas, da resnično prisluhnete vsemu, vsemu kar bom povedal, tako da ne bo prišlo do nesporazumov. V Grčiji imamo trenutno veliko težavo, pravzaprav gre za humanitarno krizo. V Grčiji vsak dan že dolgo leta se pravzaprav soočamo z neko veliko humanitarno krizo. Naj vam povem, kakšen je obseg te humanitarne krize. Leta 2008 je v Grčijo prišlo 146 tisoč nezakonitih priseljencev. Leta 2010 mm, 126 eh, tisoč, v mm, letu 2011 140 tisoč. To so samo priseljenci, ki so bili registrirani, veliko več pa je takšnih, ki niso nikoli registrirani. 29 odstotkov nezakonitega ki je narodjeme. 90 odstotkov nezakonitih priseljencev, ki pridejo v Evropo, prestopijo meje Grčije. Zato vas sprašujem. Katera država bi se lahko soočila z tako ogromnim priseljenskim tokom? Vsak dan prestopi mejo približno 400 ljudi. In to so nezakoniti begunci ali priseljenci. To je torej razsežnost našega problema. Gre za neko humanitarno krizo po eni strani. Se skupaj ima opraviti z pravicami teh ljudi, gre pa tudi za vprašanje varnosti. dva, 240 uh, km znaša naša kopenska meja in 500 km meja na morju. In potem imamo še vse posod raztresene manjše in večje otoke v. V teh dneh smo slišali veliko volilne propagande. Um, naprimer tudi v volilni kampanji v Franciji smo vedno znova slišali o priseljenskem problemu v eh, Evropi. In tudi, ko gre za meje na morju v Grčiji, gre za evropski problem. Tukaj obstajajo turški trgovci z ljudmi, ki vedno znova pripeljajo na stotine ljudi, tudi ženski in otrok, um, pripeljajo blizu meja. Dobesedno jih vržejo v morje in naše oblasti morajo potem opravljati reševanje teh ljudi. Vsi tisti, ki govorijo o tem, da je potrebno ukrepati proti pri priseljevanju, sprašujem, kaj pa naj naredimo, naj uh, te ljudi prepustimo, da se utopijo v morju. Se pravi, na obeh stranih meja je potrebno delovati. S tem se ukvarjamo sedaj že um, več let. Gospa um, Malstrumova si želi dogovora za Turčijo, ampak tega sedaj iz političnih razlogov ne bo. Potem obstaja tudi ideja o uvedbi brezvizumskega režima, ki bi ga uvedli za vse države. Imamo naprimer tudi neposreden let med um, Istanbulom in pa Alžirijo in potem, ko pridejo ljudje iz Alžirije tja, potem ne mudoma prestopijo tudi meje Grčije in sedaj naj bi vzpostavili tudi lete za Somalijo. Tudi tukaj Turčija nima uvedenega vizuma. Tako da se postavlja vprašanje, kako naj zaščitimo mi meje naše države. Mi ne moremo ščititi naših meja, ampak to ne moremo narediti, če ne bo ukrepala tudi preostala Evropa. Včasih prihajajo v Grčijo ljudje, ki so tudi mm, lahko invalidi, ali so to ženske in otroci in te ne moremo preprosto postaviti pred vrata. Zanima me, če menite, ali v Evropi obstaja katerakoli država, ki bi lahko upravljala z humanitarno krizo takšne razsežnosti. V 90-ih 90 letih smo imeli mm, kar naenkrat eh, tok 20 tisočih Albancev, ki so želeli prestopiti meje Italije in takrat je Italija uvedla izredne razmere. Sam sem bil tudi takrat eh, minister v grški vladi. Mi smo takrat že sprejemali na mil, eh, en milijon Albancev na leto v naši državi. Čeprav gre tukaj za manjšo državo članico, ki se je danes znašla v krizi, kot sem že povedal. Eh, želim, da poznate razsežnost tega problema. Eno je to, da govoriš o tem, kako je potrebno braniti človekove pravice, nekaj drugega pa je braniti človekove pravice v praksi. Jaz imam kot minister skozi ustavo moje države nalogo in mandat, da spoštujem evropsko pravo in da spoštujem eh, in eh, ščitim življenja in pa uh, zdravje teh ljudi. Ne gre samo za vprašanje pridrževanja teh uh, priseljencev. Tukaj obstaja še zdravstvena vprašanja in številni drugi problemi. Če nekoga sprejmemo v organiziranem centru ali, no ne glede na to, ali nekdo pride v center za pridržanje ali pa se znajde na ulicah, Če se ljudje znajdejo na ulicah, potem so lahko tudi žrtve kaznjivih dejanj, lahko zapadejo v droge. In tukaj gre tudi za vprašanje človekovih pravic. No, ob koncu bom povedal še naslednje. Grčija je odločena zaščititi svoje meje. Mi želimo šengenski pravni red. Kakršne koli samostojne pobude so tukaj nespremljive. Naj vas spomnim na to, da so Danci pred kakšnim letom zaprli svoje meje z, Nemč z Nemčijo. Takrat je pravosodni minister izjavil, da je to bil najgrši um, dan v Evropi. No in sedaj v času volilne kampanje v Franciji, ko se govori o desnici, o ekstremizmu, bi spet lahko rekli, da gre za nek slab dan za Evropo. Jutri bo potekal svet za zunanje zadeve in tam bo pristojn, eh, prisotna tudi gospa Malštrom, ki, eh, ki se zelo angažira pri tem vprašanju. In takrat bi se končno morali dogovoriti o sporazumu s Turčijo, s Turčijo zato da bomo lahko zaščitili naše meje. Pa še nekaj, lansko leto, od 10. do 11. februarja, je prišlo do nekega manevra. Um, na grško-turški meji, šlo je za nek manever na morju. In veste, kaj so takrat naredili nemški in nizozemski policisti? Oni se niso posebno poglobili v razloge za ta manever. To se, v Nem to se v Grči vsak dan dogaja kaj se dogaja v Grči, da povzamem vse skupaj. To je edina točka ob evropski meji, kjer eh, izmed, ena izmed sosednjih držav, ki deli ta mejo, ne ščiti svojih meja in to je Turčija. Katerikoli državljan, katerikoli države na svetu lahko pride v Turčijo in s tem doseže tudi turško-grško mejo in potem preide v Grčijo in Evropsko unijo. Kaj se potem zgodi? Vi govorite predvsem o vprašanju zaščite človekovih pravic, o človekovih pravicah ljudi, ki prihajajo v našo državo. In s tem se seveda strinjam. sam imam poleg mojega političnega mandata tudi svoje lastno osebno. Prav sem sam begunec. Tudi moji starši so bili politični begunci, ki so prišli iz Turčije na grški teritorij. Pravzaprav smo že v moji družini, štiri, v moji družini obstajajo štiri generacije beguncev. Zato vemo, o čem govorim. V Grčiji se dogaja naslednje. Nekdo pride na državno mejo, bodi si na Kopensko ali na Pomorsko. No, ponavadi gre tukaj za meje na morju. Kot sem že povedal, trgovci za ljudmi preprosto vržejo te ljudi včasih kar v morje. Ali pa pridejo otroci sami, brez eh, spremstva staršev. Potem eh, je nekdo potem je kdo izmed teh priseljencev uh, aretiran ali pa se prostovoljno javi na policijski postaji. Ampak eh, številna, številni uničijo svoje potne liste in tako je potem ne mogoče ugotoviti, iz katere države prihajajo. Um, policijska postaja jim da nek papir, kjer je zapisano, v roku 30 dni morate državo zapustiti, in tukaj govorim o 150 tisoč ljudi, torej tistih, ki smo jih uspeli registrirati, da so prišli v Grčijo. Tisti, ki dobijo v roke to izjavo, ta papir, še isti dan odpotujejo z vlakom v Atene in tam postanejo žrtve zločincev, trgovcev z ljudmi, In vsak dan morajo potem ti ljudje živeti na nezakonit način, v ilegali. Uh, so tudi podvrženi raznim razmeram, ki so škodljive za njihovo zdravje, so žrtve kriminalnih združb, ki delujejo v centru Atene. In ta pojav je pravzaprav uničil to zgodovinsko eh, zelo pomembno mesto Atene. Eh, pravzaprav več ni turistov v Atenah, tudi ne na najbolj znamenitih eh, točkah v Atenah. Tudi nekaterim podjetjem je to škodilo. Tisti, ki so prej živeli v centru Aten, se raje preselijo na obrobje, saj se bojijo trgovine z drogami, prostitucije, in tako naprej. In kaj potem pri, eh, kaj pri tem počne država? Sprašujete se, zakaj ni možno ukrepati proti tem nezakonitim priseljencem? Ja, ne ukrepamo enostavno iz naslednjega razloga. Noben konzulat, nobeno predstavništvo ne sodeluje z nami. tukaj gre za ljudi, ki potem nekateri izmed njih zaprosijo za azil, veliko pa jih tudi ostane na ulicah. Dio, dio hiljades, potem se te ljudi tudi pridrži v razno raznih centrih za pridržanje. To je spet določen delež teh ljudi, za ostale pa nišče ne ve, ki končajo. Se pravi, še enkrat bi želel jasno povedati, sedaj ne govorim o ljudeh, ki se resnično zaslužijo zaščite. Tem je seveda potrebno po najboljši moči pomagati in naša dožnost je, da, podpre, da podpremo tiste ljudi, ki resnično potrebujejo mednarodno zaščito iz eh, verskih, političnih ali kakršnih koli drugih razlogov ampak to pravzaprav je zelo majhen delež priseljencev. Tukaj sem lahko tudi samo kritičen kot minister, kot politik. Lahko rečem, da smo ukrepali prepozno, da nismo dovolj zgodaj dali na razpolago dovolj sredstev, sedaj smo šele postavili na, nogo, na noge neko službo, ki se ukvarja s temi problemi. Ehm, zato smo predvideli 29 tisoč evrov, zato sedaj smo jo vzpostavili in sedaj deluje in ob koncu leta bomo odprli tudi nov center za pridržanje. Lahko vam zagotovim, da si kar najbolj prizadevamo za to, da bi se to zgodilo hitro. Ampak, eh, če ne bomo spremenili osnovnega pristopa, če ne bomo spremenili našega sporočila, potem eh, se nič ne bo spremenilo. Bilo bi nekako hinavsko, če bi rekli, da moramo ščititi eh, tiste, ki so v centrih za pridržanje, ki je pravzaprav majhen odstotek vseh teh priseljencev, hkrati pa bi pustili vse ostale ljudi na mm, ulicah, popolnoma nezaščitene, prepuščene kriminalnim združbam in ostalim kaznivim dejanjem. Ljudje, ki prihajajo v uh, Grčijo na nezakonit način, vse te ljudi je potrebno pripeljati v center za pridržanje. Seveda so to centri, ki morajo spoštovati vse potrebne standarde glede človekovih pravic, spoštovati standarde zdravstvene oskrbe, humanitarne zaščite ampak tem ljudem je potrebno jasno povedati, da bomo tam pripravili eh, potrebne dokumente za to, da jih bomo lahko vrnili v njihove izvorne države. To mora biti naše sporočilo. No, mi bomo sedaj izgradili prvi izmed tih, prvega izmed teh centrov. In samo z napovedjo da bomo sedaj zgradili ta center, se je povečalo število priseljencev, ki so rekli, da so pripravljeni prostovoljno zapustiti našo državo. Zaključiti moram z listo govornikov. Imamo že 15 govornikov, zdaj pa imamo samo še pol ure na voljo. Zato bi prosila vse kolege, da se resnično držijo dveh minut, ki so vam na voljo. Sicer ne bomo prišli skozi, ne boste mogli vsi zastaviti vprašanj.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 hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljen, gospod minister. Moram povedati naslednje. Stališča skupine ELS eh, smo bili nekoliko presenečeni, da ste prišli sem, da ste našli čas, da se oglesite na našem odboru, kajti verjamemo, da ste zelo zaposleni pri predvoljilni kampanji, ki poteka v vaši državi v tem trenutku. Eh, moram priznati, da je bil vaš govor tule slišati precej predvoljilno seveda nočem dajati vtisa, da želimo si, da bi tukaj eh, izpadlo, da eh, podpiramo eh, grško vlado pri tem, kar je počela v zadnjih letih. Namreč zagotovo tega ne moremo storiti v našem odboru. Vidimo, kakšni so izzivi pred Grčijo. To je zdaj jasno. Ogromni izzivi so pred Grčijo, kar se tiče imigracije, priseljevanja in azilne politike, s tem, da to ne bi smel biti izziv za Grčijo, ampak dejansko gre za evropski izziv, izziv, ki je pred Evropsko unijo in odbor Libe je v zadnjih letih vedno deloval ravno v tej smeri. Naš odbor je v veliki večini podpiral Evropsko komisijo in podporo Grčiji v zvezi z načrtom, z akcijskim načrtom v zvezi z azilno politiko. Vendar pa ta akcijski načrt ni bil izpeljan in uveljavljen, kot bi si bili želeli. prišlo je tudi do finančne pomoči strani komisije in zaradi tega je naš odbor eh, se prav tako strinjal za, za vzpostavitev agencije EASO, da bi torej akcijski načrt začel delovati. Eh, odbor se je je bil tudi v Atenah, da bi videli, kako je z Dublinsko uredbo. Eh, In še bomo šli v Grčijo, še leto se bomo oglasili spet pri vas ravno v okviru misije Frontex. Skratka, če zaključim, mislimo naslednje. Odbor Libe si želi, da bi nadaljevali s podporo Grčiji pri tem eh, iz, iz jasnih razlogov, kajti menimo, da gre tu za izzive ne Grčije, ampak Evropske unije, ki so pred Evropsko unijo, kajti verjamemo, Da, pa seveda ima Grčija tukaj veliko odgovornosti in se mora potruditi in dokazati, da lahko nekaj stori. Hkrati pa verjamemo, da si Grčija zasluži solidarnost Evropske unije, ki je do sedaj ni dobila, dobila dovolj. Hvala, gospod Busutil, gospod Morajas, izvolite. Gospod minister, hvala, ker ste danes tu pred nami. V imenu naše politične skupine mislim, da je Grčija vsekakor pod hudim pritiskom, in eh, to ste pokazali tudi v svojem govoru. Ni prvič, da se pogovarjamo o tem, kakšno je stanje v Grčiji, kako obsežen je ta problem. In seveda, eh, zdaj bi bilo najlažje, da se osredotočimo zgolj na krizo v eni državi. Ampak seveda ste tukaj zaradi tega, da boste uh, slišali tudi nekaj, kaj pomeni dejansko solidarnost. Ves čas govorimo zdaj tukaj o solidarnosti. In eh, kot je povedal že gospod Busutil, danes se z vami pogovarjamo potem, ko je prejšnji teden potekala razprava skupaj z komisarko Malmstrmevo. Torej zagotovo je treba več narediti skupaj z grškimi oblastmi, ampak to je le del mozaika. Solidarnost lahko pomeni tudi kaj drugega. Seveda sodelovati moramo tudi z komisijo v zvezi z prisel, eh, tokoj priseljencev, 300 in toliko milijonov evrov, ki so bili namenjeni eh, za te namene, ampak vse to so majhni koščki mozaika, moramo pa imeti pred sabo celotno sliko eh, uredbo Dublin 2. Omenil, omenjen je bil že Frontex, ta, ta ne ni deležen ustrezne podpore, potrebujemo skupni azilni sistem, ki naj bi bil eh, vzpostavljen do leta 2012, do konca leta 2012, pa vendar še ne deluje in ne bo vzpostavljen. Torej, tu so številni kamenčki, eh, ki še manjkajo v tem mozaiku. Kar mi je bilo všeč, oziroma kar bi si želeli od vas, je, da nam poveste, kaj dejansko potrebujete od nas kaj, na katerih področjih želite, da mi potisnemo stvari naprej. Zagotovo kriza je v Grčiji v zvezi s tem vprašanjem in ko boste danes odšli od nas, bi si mi želeli vedeti, kam naj gremo naprej, zato da bomo dejansko stvar obravnavali kot evropsko krizo, ne kot le grško krizo. Kar se tiče situacije na področju človekovih pravic, temu se seveda ne morem izogniti, gre za pomemben, velik problem in to je treba omeniti v tem kontekstu. Ampak Eh, slišali bomo tudi, kakšne so možne rešitve strani komisije, ampak od vas si pa želimo slišati, kaj pričakujete od nas v smislu solidarnosti. Gospa Hirš, izvolite. Hvala lepa, spoštovani gospod minister, hvala, da ste danes prišli v naš odbor. Zahvaljujem se vam, da ste prišli k nam nadzorno ste opisali, kakšne probleme imate z mejami s Turčijo in da se soočate z velikim tokom priseljencev. Naj vam povem, eh, da prihajam iz Nemčije in da je naša država doživela nekaj podobnega, ko je zaradi vojne na Balkanu morala sprejeti veliko število ljudi v zelo kratkem času. Ampak takrat smo izvedli ustrezne azilne postopke z vsakem, ki je prišel v Nemčijo. Kaj ti, ko nekdo se prvič najde pred vami, še ne morete vedeti, kakšen je ta človek. Ali je to nekdo, ki potrebuje azil in mu pripada, oziroma ali je to nekdo, ki bi spadal v kategorijo nezakonitih priseljencev. Zato je tukaj odgovornost tudi pri državah članicah. Potrebujemo učinkovit in pravičen azilni postopek. Ko odgovornosti pa del odgovornosti pa mora prevzeti tudi Evropska unija. Eh, izražati moramo solidarnost in to z, finančni, z finančno podporo. Potrebno je pripraviti poseben sklad in eh, ta sklad podkrepiti za sredstvi. Uh, Um, poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za človeške vire, uh, eh, naprimer ljudje iz Združenih narodov, ki imajo obširne izkušnje na tem področju, ki imajo izkušnje z begunci. Tudi takšno osebje bi, lahko, bi vam lahko pomagalo v Grči in vas podpiralo pri vaših prizadevanjih. Potrebna je solidarnost na evropski ravni in na ravni držav članic. Samo to bo rešilo naš problem. Nima smisla, da kritiziramo nekoga tretjega. Mi moramo rešiti ta problem in to na ta način, da bomo spoštovali tudi človekove pravice ljudi, ki prihajajo na naš teritorij. Zato me zanima, kako ocenjujete možnost črpanja sredstev iz sklada in uh, kakšno pomoč vam nudijo ljudje, ki so vam eh, bili dani na razpolago strani eh, Združenih narodov in drugih organizacij. Eh, zanima me, kako bi vam lahko še dodatno pomagali. Mislim, da bi morali na osnovi sodelovanja tukaj narediti prvi korak in to bi lahko potem postal zgled za sodelovanje na, Evrop, na celotni evropski ravni. Gospod Hrisogelo, sledi, izvolite. Πράγμα το θέμα της μετανάστευσης όπως εμφανίζεται στα... Ja, kar se tiče tako priseljencev, ki jih vidimo na grških mejah, dejansko gre tu za velik eh, problem, ne za Grčijo, ampak za Evropsko unijo. Z njim se moramo soočiti, ne samo Grčija, ampak celotna EU. Kot Grk, kot eh, predstavnik zelenih v imenu tudi naše skupine, lahko povem naslednje. Grčija bi morala storiti več, če želimo priti do ustreznih rešitev tu so velike količine, veliko število, veliko število ljudi in Grčija je tudi na križišču različnih večjih kriz. Dublin 2 je treba spremeniti, dopolniti zaradi tega, da bo, do, da bo ustrezno rešeno to vprašanje imigrantov. Vendar moramo poslati tudi dobro neko e, sporočilo, namreč v zadnjih e, mesecih nismo pošiljali dobrih sporočil niti strani Grčije, niti strani Evropske unije. Ko govorimo o nevladnih organizacijah, lahko, se, se, se, lahko šteje ljudi kot uh, prosilce za azil, vendar jih je treba ustrezno obravnavati. In kot je povedala že komisarka na plenarnem zasedanju, so nekatere stvari, ki, nekateri inštrumenti, ki jih tudi Grčija sam še, sama še ni uporabila. Te instrumente je treba uporabiti v zvezi s takimi osebami. Imamo recimo posebne četrti, eh, določene četrti v Atenah, kjer so velike težave, kjer je vedno več težav. In vidimo, da uh, grške oblasti eh, stvari puščajo v rokah neonacistov in tako naprej. Torej, ne moremo več uporabljati nekih evropskih kreditov za izboljšanje v teh četrtih, pre, torej, ta sredstva je treba uporabiti ne le za, za migrante, tudi za Grke same, zato da se bo izboljšala situacija tam. E, tega ne moremo puščati nekim neonacistom, da se bodo oni s tem ukvarjali. Torej, grške oblasti so tiste, ki bi morale pokazati zauzetost, ki bi morale ukrepati, ne prepuščati tega nekim drugim skupinom, ksenofobnim, skupinam ksenofo in ksenofobnim gibanjem. Ne moremo kar zavrniti tisoče ljudi, Potrebujemo ustrezne, dobre rešitve, pravilne ukrepe in seveda ustrezno politično odgovornost. Te ljudi je treba zaščititi, treba je mobilizirati tudi lokalno družbo, lokalne eh, eh, akterje. Torej potrebujemo seveda evropsko politiko na področju azila in migra, eh, migratornih tokov. Gospod Kirkop. Gospa predsedujoča. Občutek imam, da sem danes tule eden tistih, ki eh, je kar naenkrat prišel na predvolilno srečanje, kot gospod Busot, jaz tudi sam si ne želim eh, stopati na ta tanek let. Eh, treba je ugotoviti, kakšno je, treba je izhajati iz tega, kar so naša načela, naši cilji, seveda tudi v zvezi z sprejemanjem azilantov, z razmerami, ki vladajo v zvezi s tem v Grčiji. In ob upoštevanju tega, kar se v Grčiji dogaja, ne glede na to, kdo je na oblasti. Prvič, Grčija ni sama pri tem problemu. Zagotovo ima določene težave, to vsi vemo. Uh, upam, da se tu stvari bodo izboljšale, da bomo tu pozitivni. Ampak tudi druge države imajo težave, kar se tiče ljudi, ki prihajajo in ki zahtevajo azil imamo tukaj države, ki so precej manjše od Grčije in torej sorazmerno so njihovi, njihove težave večje, kajti večji odstotek sorazmerno prihaja k njim prosilcev za azil. In tudi, more, tudi oni morajo s tem uh, opraviti na nek način. Torej, tu ne gre zdaj toliko za kakovost in standarde, ki se uporabljajo, ampak eh, torej, ne glede na število prosilcev, mislim, da, vsaj po mojih informacijah, je tako, da je skušala biti Evropska unija do sedaj, je skušala pomagati ne le Grčiji, tudi drugim državam, vendar pri tem ni bila vedno zelo uspešna. Kar se mi zdi žalostno je, da je Grčija prišla in spravila sebe v takšen položaj, ko so standardi in kakovost eh, postopkov še nižji, kot bi si želeli. Zato to ni toliko stvar Dublina 2. Vsekakor upam, da bo grška vlada, ta in naslednja vlada, dejansko poskusila zastaviti na pravilen način. Kajti EU ne koristi, če se redno pogovarjamo v tem odboru, pa tudi na plenarnem zasedanju o teh rečeh, potem pa zahtevamo od države članice, da izpolnjuje neke najosnovnejše standarde. Seveda ni nihče popoln, tudi sam prihajam iz države, veste odkot sem, ki, ki eh, eh, je seveda nekoliko zunaj teh imigracijskih in eh, azilnih zadev, ampak mislim, da standardi in kakovost so pa nekaj drugega na vsak način lahko ponudimo Grčiji toliko in toliko pomoči, ampak konec koncev bo morala tudi Grčija izboljšati pogoje oziroma razmere sprejema, morala bo uh, vzpostaviti boljši, učinkovitejši eh, sistem obveščanja in hkrati zače, bo morala upeljati ustrezne sankcije, ki bodo upoštevali vendarle človekove pravice, ki jih zagovarjajo vse države članice. Gospod Triantifilides. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για Gospod minister, naj se vam zahvalim za vse argumente, ki ste jih predstavili, zato da bi nas prepričali, da gre za problem namreč nezakonitih priseljencev, ki ne zadeva le Grče, ampak dejansko vso Evropsko unijo. Grčija sama take težave ne more prebaviti sama. Torej, tu resnično potrebujemo neko solidarnost strani Evropske unije in prosim bi vas naslednje. Namreč v Evropskem parlamentu delamo vse čas v smislu solidarnosti. Namreč, kakšen, kakšne vrste solidarnosti bi vi lahko predlagali za to, da bo Grčiji to koristilo? Poleg tega, kateri ukrepi bi bili nujni po vašem mnenju za to, da bi se dejansko soočili s tem vprašanjem eh, prosilcev za azil in migrantov? zato da bi eh, obvarovali tudi ustrezne, zagotovili ustrezne varnostne, zdravstvene razmere in tako naprej. In pa kako, kako je z zaposlovanjem osebja v azilnih centrih. Tu so tudi težave. 45 tisoč prosilcev za azil pomeni številko, ki je danes takšna, bo pa jutri še večja. Torej, kako lahko Grčija absorbira oziroma porabi evropska sredstva na tem področju? Kako lahko to zagotovimo? Gospod Papa Nikolav. Gospod predsedujoča, pozdravljeni gospod minister. Deset dni pred volitvami v Grčiji smo. In eh, ko se v takem trenutku pogovarjamo z ministrom, grškim ministrom, seveda ni, ja, ni lahko govoriti o teh zadevah, kajti lahko se slabo interpretirajo naše želje in vse to, kar govorimo. Kakorkoli, nasplošno povedano bi rekel, da gre dejansko za veliko nacionalno težavo, gre za tako za nacionalni načrt, za nacionalno strategijo, ki je tukaj v igri, hkrati pa se more, mora to upisati v, eh, hkrati pa to ne sme pripeljati do nekega konflikta med posameznimi političnimi strankami v Grčiji. In kot že prejšnji teden bi ponovil, da v teh zadnjih dneh predvolilne kampanje slišimo za nekatere zelo radikalna, radikalna stališča. Nekateri pravijo, da bi bi morali eh, postaviti ob meji minska polja. Drugi pravijo, da bi uh, grški državljani morali imeti pravico do, do, do orožja, do osebnega orožja in tako naprej. Skratka, vse to nam ne bo olajšalo dialoga tik pred volitvami, bodite prepričani. Hkrati naj povem še nekaj drugih, eh, naj citiram še nekaj številk. 7 do 8 tisoč vstopov preko turško-grške meje je bilo v 2009, 2010 je Frontex eh, zaznal 47 tisoč vstopov in 2011 eh, 57 tisoč vstopov. To, se, torej to so Frontexove številke. Lahko ugotovimo, da se stvari odvijajo v napačno smer. Frontex očitno ni učinkovit. ko se sprašujemo o tem, ali smo zadovoljni z podporo Frontexa v Grčiji, kaj lahko povemo na podlagi vsega tega? Potem pa še ena zadeva, ki bi jo želel povdariti, gospod minister. E, želel bi slišati tudi vaš odgovor. Namreč, Turkija, eh, Tur, Turčija ne zahteva več vizumov za prebivalce Sirije, za prebivalce eh, Zahodne Afrike. In isto se zdaj dogaja tudi z iranskimi prebivalci državljani. Takoj bom končal. Samo še minutko dve. Torej gre za težko situacijo. Kar se tiče pa azila, minister je zelo previdno in samokritično govoril, ampak vendarle različni ukrepi trojke v Grčiji, s katerimi se je želelo doseči zaposlovanje, potrebno zaposlovanje, so bili pomembni, ampak hkrati je treba, potrebujemo tudi neko ustrezno intervencijo zaradi tega, da bodo stvari ustrezno učinkovito zastavljene. Če želite, da se bodo vsi oglasili, potem bom zelo stroga, ker ti sicer ne bomo prišli skozi, ne gre. Do štirih moramo končati pa še minister se mora odzvati. Zato prosim, bodite kratki. Dovolila bom vam bom govoriti natančno dve minuti. Do sedaj za koordinatorji sem bila velikodušna, ampak zdaj je pa te velikodušnosti dovolj. Bueno, gracias, Señor ministro... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod minister, dobrodošli. Ironija ni britanska zadeva, ampak sokratska grška zadeva. Že danes do povdne, pa tudi popovdne, smo o tem govorili in vi ste grk in verjetno tudi nekoliko ironičen. Bom govoril bolj neposredno, gospod minister. Bili ste pomemben minister v času predsednika Papa Andreju in takrat ste bili zadolženi za priseljevanje. Navedli ste številke, s katerimi se ne strinjam. Takrat niste prišli v Evropski parlament. Zdaj ste v vladi gospoda Papadimosa, torej v tehnični vladi. Tudi niste odgovorni za priseljevanje. Ampak v parlament ste vseeno prišli. In po naključju vaš obisk so upada ravno z volivnim procesom. Nekateri so to že povedali, jaz bom to še enkrat podaril. No, da se bom držal teh dveh minut, vam bom postavil naslednje vprašanje. Pri tem se bom navezal na kolega Moraesa. Kaj želite od parlamenta? Kaj počnete tu, gospod minister? Če ni bilo kakšnih napak v prevodu, potem ste uporabili množino, ko ste rekli, dolgo časa smo rabili za to, da smo se odzvali in nismo porabili vseh sredstev. Kaj delate tu? Mi imamo Grčijo radi in smo tudi solidarno z njo, ampak želimo si, da bi Grčijo dobro vodili. Gospod minister, prosim, če odgovorite na ta vprašanja. Kaj pričakujete od Evropskega parlamenta? Ne pozabite, da sem španec, prihajam z zahoda Evrope. Vi ste sredozemlja, z vzhoda torej. Poznate štiri sklade za azil, meje, zunanje meje, integracije in begunce. Lahko odgovorite na moja vprašanja? Hvala lepa, gospod Jakolino, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister. Na plenarnem zasedanju smo prejšnji teden govorili o krizi v Grčiji, govorili smo o migracijskih tokovih, ki so ekscesivni in tudi nesorazmerni. Kadar govorimo o migracijskih tokovih v sredozemlju, govorimo o Italiji, Grči, Malti. Želimo več solidarnosti, več odgovornosti. Nekateri kolegi so to že izpostavili. Potrebujemo tudi verjetno sredstva za to. Grška vlada bi lahko porabila ta sredstva ob bolj pravem času in bolj smotrno, ne samo na področju ponovnega sprejema beguncev, temveč tudi za vzpostavljanje ustreznih struktur, ki niso primerne za to, da bi sprejele begunce in priseljence. Meje bi morale zagotavljati varnost vsem državljanom. Meje so dolge, v Grči, še daljša je meja v Italiji na otokih. Zaščititi je treba temeljne pravice, seveda, strinjamo se s tem, da bi Evropska unija morala skleniti tudi dvostranske sporazume z tretjimi državami. Na takšen način bi se lahko tudi lažje lotila zadev. Vi ste bili v preteklosti ministr za priseljevanje, takrat bi se lahko s tem ukvarjali, tudi sedaj bi se lahko s tem ukvarjali. Več Evrope pomeni tudi več dvostranskih sporazumov s tretjimi državami za upravljanje z migracijskimi tokovi. Sicer bodo razprave, kot je ta, namenjene samo temu, da se bomo pogovarjali o volitvah. Vsak v parlamentu glasuje in voli v svoji državi, zato ne vem, čemu je namenjena ta razprava. Kaj želite od Evrope? Hvala. Uh, Mr. Ilče. Hvala lepa, gospod Ilčev, izvolite. Predsedatelj, blagodarim, gospod minister. Kad... Pozdravljeni. Pozdravljeno, gospod predsedujoča, pozdravljeno, gospod minister. Kot eh, sosednja država, Bolgarija, ki bo prav tako vstopila v Schengen, sem vas zelo pozorno poslušal. Nisem velik optimist, to je že treba reči. Namreč mislim, da če bi se vi bolj, bili bolj potrudili v preteklosti, bi danes imeli pred sabo boljše rezultate. Bodimo pošteni. Treba je priznati, da večina težav prihaja iz Turčije. To je res. Turčija ne želi podpisati sporazuma o, o vračanju oseb. Kako je torej z eh, migranti, z priseljenci, z, njihovom, z njihovo hrano, prehrano, z oblačili, ki jih potrebujemo, potrebujejo, če se pa stvari na noben način ne spremenijo? Turčija ima težave s kurdi, to je res. Ampak hkrati pa prihaja iz Turčije, prihajajo Turki v Bolgarijo in Grčijo. Torej, naj povem natančno, Malta, Španija, Italija, tudi te države imajo eh, težave, ampak nobena nima eh, zemeljske meje, kopenske meje za Turčijo. Tu je srž problema. Gospa Grizbek. Hvala, gospod minister, lepo, da ste tu, da ste nam uživo pojasnili, kakšna je situacija. Prihajam iz države, v kateri vse čas govorimo o, e, poslušamo politične slogane, gre tudi pri nas za volitve, govori se o e, e, mejah, ki so kakor sito. In predstavlja se nam grozljive posledice takega dogajanja. In vse to se uporablja kot del, kot instrument v predvolilni oziroma v volilni kampanji. Razumeli boste, zakaj tako govorim. Eh, to ni moj pogled. Namreč pred to situacijo, s kakršno smo soočeni zdaj, ki seveda zadeva Grčijo, ampak tudi celotno Evropsko unijo, kot so povedali že moji kolegi, torej ne gre za izziv, ki eh, se tiče le Grčije, ampak celotne unije. Potem pa je tu seveda, seveda vendarle še vprašanje človekovih pravic in njihovega spoštovanja, ki so vendarle nekaj, kar štejemo za svojo skupno vrednoto. Tu so torej velike odgovornosti eh, pred vami, seveda eh, tudi druge države članice so deležne informacij o tem. Eh, treba je upoštevati jasno tudi tranzitno naravo Turčije, ampak treba je ugotoviti, ali moramo morda redefinirati azilni sistem, ki bo ustrezno organiziran, pa bo hkrati spoštoval človekove pravice, seveda izhajajoč iz solidarnosti, kot so povedali vsi pred mano, solidarnosti med EU in Grčijo, potem kako je z spremnimi centri? Namreč zdi se, da ti ne ustrezajo minimalnim standardom Evropske unije evropska sredstva, ki pa so bila namenjena zelo hitro, tudi poslana, posredovana, pa očitno niso bila hitro tudi porabljena in ustrezno uporabljena. In moje vprašanje je zelo preprosto. Kako so bila do sedaj dejansko uporabljena ta sredstva, ki ste jih dobili na voljo, ki jih je Grčija dobila na voljo od EU? In pa kot eh, drugi kolegi pred mano, kaj pravzaprav pričakujete od Evropskega parlamenta? zato da bomo dejansko prišli do ustreznega človeškega odziva na to težko situacijo, ki je težka tudi za nas, ne le za vas. Gospod Kles. Eh, ehm, er Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod minister, veliko kritik smo slišali tukaj. Kar se tiče grške politike, mislim, da je bilo to precej upravičeno. Eh, namreč res velik del težav izhaja iz tega, da, imam, da ima Grčija zelo dolgo kopensko mejo s Turčijo. To je treba priznati. Turčija tukaj je torej tudi odgovorna tega, to moramo vedno znova povedati, kajti nespremljivo je, da eh, se Turčija že leta upira temu, da bi sprejela oziroma podpisala sporazum o vračanju oseb, Turčija tukaj izsiljuje. Ta dosje povezuje z ukinitvijo vizumskega sistema za eh, svoje državljane, ki želijo potovati v Evropsko unijo, torej te stvari niso povezane, ampak vendarle Turčija tukaj izsiljuje in povezuje ta dva dosjeja. Skratka, menim, da je to ne, da je nesprejemljivo, da država kandidatka tako ravna, To bi moralo imeti ustrezne posledice in zagotovo na ta način ne moremo iti naprej. Stvari se ne morejo nadaljevati tako. Obstaja namreč tveganje, da bo celotna filozofija šengenskega sistema na ta način tudi spodkopana. Namreč šengenski sistem v tem trenutku ne deluje tako, kot bi moral. Torej potrebujemo tukaj ustrezno politično voljo, da bomo rešili te vprašanja. Gospa Lopes. Predsednica, senjor ministro, Jota. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister, tudi sama prihajam iz Španije. Rada bi vam povedala samo to, da ko ste predstavljali svoje težave s splovili ladjami, ki prihajajo v Grčijo, ste pravzaprav nekoliko pozabili na našo državo. 30 let se že soočamo s takšnim stanjem. Osebe prihajajo iz Alžirije, Senegala, Maroka, iz vseh držav, ki so blizu evropski meji. Mi smo spostavili mehanizme, radarjev, tehnične podpore in tako naprej in tako dalje. Tako da se mi zdi, da obstaja razlika med Grčijo in državo, iz katere prihajam. Grčija je blizu prizoriščem vojen kar pomeni, da se bo ta trend nadaljeval. Zato bi morala Grčija veliko bolj intenzivno reševati to vprašanje, ne glede na to, kakšne ukrepe je katerakoli vlada sprejela in ne glede na to, kako učinkoviti so bili ti projekti. Potrebujete tehnično ekipo, tehnično ekipo za podporo dejavnostim na tem področju, zato da se boste lahko soočili s težavami, ki vam visijo za vratom. Evropska unija ima na voljo program, ki odraža točno to problematiko. Grčija ni edina, ki se sooča s to težavo, ampak je Evropa tista, ki se z njo sooča. Hvala lepa. Gospod Drujsas, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi ministru, ki se je odzval na povabilo našega odbora. Mi smo vas povabili in hvala lepa, da ste se odzvali. Hvala lepa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 Moram reči, da sem bil negativno presenečen nad tistimi, ki so vas kritizirali, da tu vodite volilno kampanjo in tako naprej. Mi kot parlament in kot odbor bi morali imeti pregled nad celostno sliko tega problema. Pogosto prihaja na tem področju do zlorab in političnih manipulacij. Uh, Ekstremna desnica se v Evropi uspenja, kot vidimo. Res je, da bi lahko Grčijo kritizirali, ampak vi ste bili dovolj pogumni in bili tudi samo kritični. Je pa res, da je ta problem zelo pomemben, ne samo za Grčijo, temveč za celotno Evropsko unijo. Zelo vesel sem, da smo se glede tega vsi strinjali v današnji razpravi. Še nekaj se sprašujem in sicer v kolikšni meri je Evropska unija res storila vse v svoji moči. Ali Evropska unija dejansko počne vse v svoji moči za to, da bi oblikovala evropsko politiko na področju priseljevanja? Jasno je, da je bila Grčiji ponujena finančna pomoč, ampak to ni dovolj. Dovolite mi, da povem še to, da države članice pogosto delujejo dvolično. Kaj se dogaja z Dublinom 2 in z revizijo Dublina 2? Nekateri so to že izpostavili. Veliko držav članic je seveda zainteresiranih za to, da Dublin 2 ostane takšen, kot je, da se sprejme tudi pogodba s Turčijo o ponovnem sprejemu. Potem je tu še vizumska politika. Gospa predsedujoča, samo še par sekund. Mi v Grčiji nimamo težav s tem, zato ker bi brezvizumska politika bila celo boljša za naš turizem. Evropska unija bi morala storiti več, zato ker se mi zdi, da je nas je prevzela obveze, ki jih ne izpolnjuje. Evropska unija je rekla, da se bo lotila problema pri izvoru, torej v državah izvorah. Poglejte si, kaj se dogaja v arabskem svetu. Hvala. Kolegice in kolegi, svetovalci, vsi v dvorani, nemogoče je nadaljevati s to razpravo ker ste preveč hrupni. Zato vas prosim, da se usedete. Sedite na svoje mesta, ker želimo nadaljevati z razpravo. Besedo predajam nazaj ministru. Minister, prosim vam, da ste čim krajši. 5 do 10 minut vam lahko dam. Vem, da boste težko odgovorili na vsa vprašanja, ampak čaka nas glasovanje. Gospod minister, potrudite se. To se vkaj ustoji, ker je aprovedre. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. No, bom poskusil. Vi ste politični organ in vas sem danes nagovoril. Sem seveda poslanec v grškem parlamentu, sem minister, zato bom govoril tako iskreno kot vi. Gospod Diaz Demera, res vas ne razumem vi ste me povabili, nisem prišel sem sam po svoji lastni želji. V vaš odbor sem prišel zato, ker sem vas želel o določenih stvarih obvestiti. In gospod Jazemera, prosim, da vzamete nazaj to, kar ste rekli, ker je to velika žalitev. Sam nisem prišel zato, da bi tu predstavil nek šov. Vse vas poštujem in zato sem vam tudi govoril po resnici vse tisto, kar ste rekli v zvezi z predvolilno kampanjo in tako naprej, lepo vas prosim, vzemite nazaj te besede. Ta odbor me je povabil, nisem se sam povabil sem. Druga zadeva. Vsebina mojega govora je čista resnica. Resnica pa je, da je meni žal, da stvari ne poznate. Zato ste me povabili sem in ste me tudi določene stvari vprašali, kot gospod Moraes, na primer. Zanima vas, kaj želim od Evrope? Zanima vas, ali imamo dvostranski sporazum. S Turčijo imamo sklenjen dvostranski sporazum že od leta 2002. Od leta 2002 imamo sklenjen dvostranski sporazum. Do leta 2011 nam je uspelo razrešiti več kot 100 tisoč prošen za vrnitev. V desetih letih smo vrnili samo nekaj več kot 3000 oseb od 100 tisočih. 100 tisoč 1553 prošen smo obravnavali sodelujemo tudi z Iranom, Irakom, Saudsko Arabijo. Pravzaprav spoh ne obstaja država, s katero ne bi imeli podpisanega dvostranskega sporazuma. Vsak dan se posvetujemo z vsemi veleposlaništvi in konzulati iz držav Magreba, zato ker se od tam povečuje tok priseljencev, ampak odgovorov ni. Rad bi se zahvalil gospe Malmström, ki nas je gospodarsko podprla oziroma finančno podprla. Bi vas pa rad opozoril na to, da se problem ne bo razrešil s pomočjo treh ali štirih centrov za sprejem. V teh treh, štirih centrih ne bomo uspeli letno obdelati 50 tisoč ali še več oseb. Poleg tega je to samo en del problema, to ni celoten problem. Hvala lepa, da se strinjate s tem, da je to problem, da je to vprašanje, ki zadeva celotno Evropo. In kaj prosimo parlament, da stori, da sklene sporazum s Turčijo o vračanju, o ponovnem sprejemu. Bolgarski kolega je že povedal, če problem ne bo razrešen, bodo oni sprejemali teh 100 tisoč oseb, takoj ko bo Bolgarija stopila v šengensko moče. Stvari so enostavne in jih ne bi smelo biti težko razumeti. Samo kritika, s tem se strinjam. Pogumno sem bil samo kritičen, ampak v politiki je treba biti samokritičen, edino na tak način se razrešijo težave. Nima smisla, da se delamo modre, da ne spreminjamo mnenja. Imamo določene odgovornosti, to drži, ampak gospod Jaz ne mera, motite se, ko pravite, da sem bil odgovoren za priseljevanje v času Papandreva. To ne drži, nisem bil jaz odgovoren za priseljevanje nisem bil jaz odgovoren za migracije. V tem trenutku sem res odgovoren za azil, vendar je to tema, ki je bolj povezana tudi z ostalimi humanitarnimi vprašanji. Gre za neke vrste krovno temo, za katero sem odgovoren. Vzpostavili smo tudi center. Mesec in pol sem bil na Ministrstvu za gospodarstvo in razvoj, drži. Mesec in pol sem bil na drugem ministrstvu, ampak sedaj sem znova na Ministrstvu za varstvo državljanov in ukvarjam se z azilom. Kaj želimo od Evrope? Od Evrope želimo, da se čim hitreje zauzame za to, da s Turčijo sklene sporazum o vračanju. Želimo si tudi, da bi tretje države nosile določene obveznosti. Te obveznosti bi morale biti opredeljene v dvostranskih sporazumih, ki jih Evropa sklene s tretjimi državami. To so tretje države, odkudar prihajajo priseljenci. Te države treba prisiliti, da ponovno sprejmejo svoje državljane. Na no, vse zadnje so to državljani teh držav in enostavno jih morajo sprejeti. Tega pa tretje države v tem trenutku ne počnejo, niti slučajno ne. In to zato, ker ni nobenih posledic če tega ne storijo. V prihodnem obdobju bomo seveda zbrali dodatna sredstva, gradimo, kot veste, zaprte centre, ki bodo namenjeni sprejemu priseljencev, vendar to pomeni, da bomo nosili izdatke. Sredstva, ki jih imamo na voljo, niso dovolj, potrebovali bomo dodatna sredstva in v enem letu vam jamčim, da bomo zbrali vsa sredstva, ki jih potrebujemo. Poleg tega je komisarka rekla, da bodo izdatki za prvi centr financirali iz tega sklada, ki smo ga dobili. Kaj želimo od parlamenta in kaj želimo od komisije? Določene omejitve ste nam vi postavili zaradi krize in zaradi finančnih težav, ki jih imamo. Želimo si, da nam omogočite določene izjeme. Naprimer, za uradnike, ki bi lahko obravnavali vprašanja azila ali pa ki bi lahko sklepali pogodbe parlament, komisijo in države članice tudi prosimo, da nam pomagajo s svojimi izkušnjami, izmenjati bi se morali znanje in izkušnje, zato da bi tudi mi lahko delovali bolj učinkovito. Poleg tega pa bi vam rad zagotovil še to, da bo vse trud, ki ga vlagamo na področju azila, na koncu v prihodnje prinesel rezultate. Še teh dodatnih 26 tisoč trenutno nerešenih prošenj bomo uspeli razrešiti. Tako da bomo mi kot država v prihodnje dali lekcijo drugim, ker bomo spoštovali človekove pravice in tudi zakonitost. To sta dve ključni načeli, ki ju naša država spoštuje. Mi kot država nimamo velikega manevrskega prostora. Smo pod nujnim pritiskom, gre pravzaprav za vprašanje preživetja javnega reda. Nujno je treba razrešiti ta vprašanja. Poleg tega se v naši državi trenutno nahaja tudi milijon zakonitih priseljencev. Tudi z njimi se moramo ukvarjati. Je pa res, da veliko zakonitih priseljencev živi v naši državi in ne želimo, da bi zapustili Grčijo. Milijon zakonitih priseljencev je v Grčiji, torej deset odstotkov celotnega prebivalstva v Grčiji. Te osebe so v celoti integrirane v grško družbo. Otroci teh priseljencev hodijo v službo oziroma šolo in tako naprej. 700 tisoč priseljencev pa je nezakonitih priseljencev. Takšna številka pa je nedopustna in neozdržna, zato moramo kot vlada nekaj storiti v zvezi s tem. S pomočjo služb, in organov bi morali čim hitreje razrešiti ta problem, zato vas lepo prosim, da vzpostavite sodelovanje, da nam omogočite to vrstno sodelovanje tudi v bližnji prihodnosti, kajti samo tako bomo izpolnili zastavljene cilje. Hvala lepa. Hvala lepa, minister, še eno postopkovno zadevo. Dias de Mera v eni minuti postopkovno vprašanje, ker potem nas čaka glasovanje. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod minister. Veliko ste govorili, pa malo povedali. V parlamentu, v našem parlamentu morate sprejeti tudi kritične pripombe. Mi kritiko sprejemamo, verjetno tudi v grškem parlamentu. Ničesar ne bom vzel nazaj, tisto, kar sem povedal, Drži, nikogar nisem užalil in niti vas nisem užalil. Jaz vas nisem povabil v ta odbor. Ko sem sam del volilne kampanje, vedno govorim v prvi osebi. Med volilno kampanjo deset dni pred volitvami ostanem doma in od tam vodim kampanjo. Takrat ne pridem v parlament, ne govorim na dolgo in široko in ne povem malo istočasno. Na kratko, gospod minister, niste odgovoril na moje vprašanje. Kaj želite od Evropskega parlamenta? Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospod Diaz de Mera. V eni minuti, gospod minister. Ja Seveda morate te besede vzeti nazaj. Nisem prišel sem zato, da bi vas videl, niti me niste vi osebno povabili, predsedstvo odbora me je povabilo in prosim, da vzamete nazaj to, kar ste rekli. Zato, ker ste mi pravzaprav naložili neke namene, iz katerih nisem prišel sem. Res je, da smo v volilni kampanji, ampak sem, sem prišel zato, ker se mi je zdelo smiselno, da jasno izpostavim, kakšno je naše stališče glede tematik, ki se nanašajo na evropske vprašanja, na človekove pravice in tako naprej. Tu ne gre za osebne zadeve, gre za politično vprašanje, zato sem danes tu. Kot prvo in kot drugo, štiri zadeve sem povedal. Štiri stvari zahtevam od Evropskega parlamenta in Evropski parlament bi skupaj s komisijo in ostalimi institucijami pri tem moral sodelovati. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa moramo to razpravo res zaključiti. Hvala lepa, gospod minister. Čaka nas glasovanje. Uh, Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo z glasovanjem tri orientacijska glasovanja nas čakajo popovdne. Kolegice in kolegi, lepo prosim. Prosim, da ste tiho, kdo želi zapustiti dvorano, naj to stori čim hitreje. Tako ali tako že zamujamo. Najprej bomo glasovali o osnutku poročila glede spremembe uredbe o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zonanih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni od te zahteve. Poročevalec je gospod Dias Demera. Gospod poročevalec, želite besedo? Če ne, potem gremo neposredno na glasovanje. Gremo na glasovanje. Dobro. Še nekaj pomembnega pri tem glasovanju. Prosim vas, da uporabljate glasovalne kartice, ker bomo določene stvari morali preveriti. Zato mi sedaj povejte, če je kdo pozabil kartico. Prosim, da si priskrbite kartice, če je to možno. Zaenkrat se je javil en poslanec. kolega v zadju je brez kartice. Dobro, začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe 26, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. konec glasovanja. Trije iz Evropske ljudske stranke preveč. Preverite, prosim. Še vedno imamo tri glasove preveč. Nekdo izmed vas mora umakniti svoj glas. Še dva. Še en. Dobro, sedaj pa je zadeva urejena. 30 za, 27 proti, zavrnjen. Ne, pardon, sprejet. Se upravičujem. Zmotila sem se. Kompromis ena za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Spet en glas preveč iz Evropske ljudske stranke. Še vedno en glas preveč. Dobro. 20 za, 34 proti, 3 vzdržani, zavrnjen. Predlog 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 29 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Kompromisni predlog 2 v treh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejet, drugi del za proti vzdržani sprejet, tretji del za proti vzdržani sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 12. predloga spremen 12 in 50 sta identična. Kdo je za? 12 in 50 identična sta. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Ste našli predlog 49 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 49. Konec glasovanja. 26 za, 31 proti, zavrnjen. Predlog 51 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejet predlog 52 za proti vzdržani. Preveriti moramo. Glasujemo. Predlog 52. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. 30 za, 27 proti. Nihče se ni vzdržal. Sprejet. Predlog 53 za proti, vzdržani, enako, sprejet. Preveriti želite, dobro, preverimo z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. 30 za, 27 proti. Nihče se ni vzdržal, sprejeto. Predlog 54 za, proti, vzdržani. Sprejet. Kom Dobro bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim, konec glasovanja. 27 za, 24 proti in 6 vzdržanih glasov sprejet. Kompromis 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 16. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 17. Za, proti, bomo preverili. Predlog 17. Predlog 17. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 25 za, 32 proti. Nihče se ni vzdržal glasovanja, zavrnjeno. Predlog 18 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 3 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 4 za, proti proti, vzdržani sprejet. Predlog 19 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejet. Ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejet. Sprejet. Predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet bomo preverili. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 24. Konec glasovanja. 29 za, 28 proti, nihče se ni vzdržal, sprejet. Predlog 7 za, proti, bomo preverili, še enkrat preverjamo z elektronskim glasovanjem, predlog spremembe 7. konec glasovanja. 27 glasov za, 28 proti, 2 vzdržana glasova, zavrnjen. Predlog 25 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 29 za, 28 proti, nihče se ni vzdržal, sprejeto. Predlog 8, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. In še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 51 za, 3 je proti, 3 je vzdržani glasovi čestitke poročevalcu. Naslednje glasovanje, tudi to je orientacijsko glasovanje o predlogu spremembe uredbe 562 skozi 2006 za zagotovitev skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah v izrednih razmerah. Gospa Weber, bi želeli kaj povedati kot poročevalka? Ne, dobro, potem gremo kar na glasovanje. Predlog 17 za, proti, stržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Kompromisni predlog 7 za. Preverimo, dobro elektronsko preverjamo predlog spremembe 42. Ne, glasujemo o predlogu spremembe 42. Kolegi so prosili za elektronsko preverjanje tega glasovanja. Konec glasovanja. 24 za, 32 proti. Nihče se ni vzdržal, predlog je zavrnjen. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani sprejet, kompromis 13 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 14 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 15 za, proti vzdržani sprejet, predlog 12, odstavek 4 za, proti vzdržani sprejet. Prosim, dvigujte roke. Še enkrat, predlog 12 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 65 za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 13, odstavek 1, uvodni del za proti, vzdržani, sprejet. Sprejet predlog 67 za, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 70 za, proti proti, vzdržan in zavrnjen. Predlog 13, prvi odstavek za, proti, vzdržan in sprejet. 13, drugi odstavek za, proti, vzdržan in sprejet. Kompromisni predlog 16, za, proti, vzdržan in sprejet. Kompromisni predlog 17 za, proti proti, vzdržani sprejet. Predlog 13, četrti odstavek za proti, vzdržani sprejet. Predlog 14, prvi odstavek in predlog 78, identična za proti, vzdržani sprejeta. Kompromis 18 za proti, vzdržani sprejet kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 85 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet, ne, bomo preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu 85. Konec glasovanja. En glas ELS preveč. Dobro. Konec glasovanja. 32 za, 25 proti. Sprejeto. Predlog 83 za, proti, vzdržani bomo preverili. Glasujte, prosim. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. 31 za, 25 proti, nihče se ni zdržal, sprejet. Predlog 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromisni. Izvolite, gospod Kueljo. Samo krajša pripomba predsedujoča za Renate Weber. Pri kompromisu 20 in 6 se bo ELS vzdržal glasovanja, ker želimo poln mandat dati svetu. Rešitev v kompromisu je v predlogu 88. Veseli bi bili, če bi kompromisni predlog 20 sprejeli, zato da bi imela gospa Povn Bogajovski mandat. Hvala. Hvala lepa. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 90 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 91 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog, šest, ne, predlog 92, se upravičujem, 92 za, proti, vzdržani zavrnjen. glasujemo elektronsko, bomo preverili. Konec glasovanja. 28 za, 28 proti, eno zdržan glas. Zavrnjen. Predlog 15 odstavek 4 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet. Predlog 16, naslov za proti vzdržani, sprejet. Predlog 16, prvi odstavek za proti vzdržani, sprejet. Predlog 94 za proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 93 za proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjen, predlog 95 za, proti, vzdržani, sprejet, 16, 2, drugi odstavek za, predlog 16, se nanaša na odstavek 2, kdo je za, proti, ne, ta je brezpredmeten, se upravičujem. Predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog še za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj bo vodne izjave. Predlog 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 20 za, proti, vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 20, glasujte, prosim. Konec glasovanja. 25 za, 31 proti, nihče se ni vzdržal glasovanja, zavrnjen. Predlog 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani sprejet. Predlog sedem za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis pet za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis šest za, proti, vzdržani sprejet. Predlog deset za, proti, vzdržani sprejet sprejet. In še končno glasovanje, elektronsko glasovanje. Prosim, da glasujete. Konec glasovanja. 47 za, 7 proti, 2 vzdržana glasova. Čestitke poročevalki. Okay, then we go to the... Hvala lepa, sedaj pa tretje ori, um, orientacijsko glasovanje. Danes popovdne gre za pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi sezonskega dela. Sprašujem poročevalca Klauda Morajsa, ali želi spregovoriti. Ne, potem lahko začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe 121 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 19 za proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog šumim bo 18 za, proti. Ja, to bomo morali preveriti. Prosim vas, da jasno dvigujete roke. Glasujemo o predlogu spremembe 18. Konec glasovanja. 23 za, 33 proti, ni vzdržanih glasov, tako da je ta predlog spremembe zavrnjen. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa kompromis 21 za, proti, vzdržan, sprejet. Kompromis 22 za, proti, vzdržan, sprejet. Kompromis 23 za, proti, vzdržan, sprejet. Kompromis 24 za, proti, vzdržan, sprejet. 25. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog šmembe 23 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet, kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Predlog spremembe. želite, da preverimo predlog spremembe 26, ki je identičen predlogu spremembe 150. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 22 za, 34 proti, ni vzdržanih glasov, zavrnjen. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 152 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 154 in 155 sta identična za proti vzdržani. Zavrnjen. 153 za proti vzdržani. Zavrnjen. 156 za proti vzdržani. Zavrnjen. Kompromis 31 za proti vzdržani. Sprejet kompromis 32 za, proti vzdržani sprejet, sedaj pa predlog spremembe 28 za, proti ni jasno, nihče ne dviguje rok, tako da bomo preverili elektronsko. ste vsi glasovali, konec glasovanja. 32 za, 22 proti, ni vzdržanih glasov, sprejeto. Kompromis 33 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 34 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 35 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 36 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 37 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Drugi del za. Proti vzdržani sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 192. Ste ga našli? Predlog spremembe 192 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 193 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 195 za, proti, vzdržani. vzdržani, zavrnjen, 194 za, proti. To bomo morali preveriti elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 194. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 31 za, 25 proti. Ni vzdržanih glasov. Sprejet. Kompromis 38 za proti, vzdržani, sprejet, kompromis 39 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 40 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 41 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Sedaj pa predlog, um, kompromisni predlog 42 za proti vzdržani sprejet, kompromis 43 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 44 za proti vzdržani sprejet, kompromis 45 za proti vzdržani sprejet kompromis 4, 46 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 48 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog šlo je 220 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 49 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet, kompromis 50 za, proti vzdržani. Sprejet, kompromis 51 za, proti vzdržani. Sprejet, kompromis 52 za, proti vzdržani. Sprejet, sedaj pa kompromis 53 eh, za, proti vzdržani. Sprejet kompromis 54 za proti vzdržani sprejet, kompromis 55 za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 235 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 56 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 57 za proti vzdržani sprejet predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 58 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 60. Ne, 254 za, proti ustržani. To bomo morali preveriti elektronsko. Glasujemo o 254. Prosimo, dajte svoj glas, konec glasovanja. 32 za, 22 proti. Ni vzdržanih glasov, tako da je sprejet. Predlog Spremembe je 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 255 za, proti, nihče ne dviguje rok. Once again, 255 in favor. 255 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Preverili bomo elektronsko za 255. Konec glasovanja. 23 za, 33 proti, ni vzdržani glasov. Sprejet. Kompromis 60 za, proti vzdržani. Sprejet. Kompromis 61, dva dela. Prvi del za, proti vzdržani. Sprejet. Drugi del za proti, vzdržani. To bomo morali preveriti elektronsko, drugi del kompromisa 61. Konec glasovanja. 33 za, 20 proti, 2 vzdržana glasova, sprejeto. Kompromis 62 za prosim, jasno dvignite roke proti. Kompromis 62 še enkrat za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 63 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 64 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis. Ne, oprostite, predlog 57 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 65 za. Ja, v prvem delu za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj predlog spremembe 273 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 66 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 67 za, proti, vzdržani, sprejet. sedaj pa 279 za proti vzdržani zavrnjen, 18 za proti vzdržani zavrnjen, 280 za proti vzdržani sprejet, 282 za proti vzdržani sprejet mislim, da je zavrnjen. 283 za, proti, ustrašani zavrnjen. Sedaj pa glasovanje o vodnih izjavah, amandma 62 za, proti, ustrašani zavrnjen. Kompromis 1 za, uh, eh, impl 1 za, proti. To bomo morali preveriti. Prosim, glasujemo o employment 1. Konec glasovanja. 30 za, 24 proti, nobene zdržanih glasov. Sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani. Sprejet. Kom Oprostite. Predlog mi 1 za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 2 za, proti sproti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predložno je 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. Fem 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Fem 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Fem 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Lahko tudi preverimo glasujemo o predlogu spremembe FEM 4. Konec glasovanja. 31 za, 21 proti, en vzdržan glas, sprejeto. Sedaj pa kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. Sedaj pa 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog smo 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog smo 5 in 81 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Okay. Prosim, kolegi, dvigujte roke, kaj ti ničesar ne vidim. Preverjamo elektronsko predloga spremembe 581. Konec glasovanja, 30 za, 23 proti, nobenih vzdržanih glasov, torej sprejeto. Predlog spremembe 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlagam B6 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 7 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 8 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 9 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 10 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 11 za proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Predložen je 105 za, proti, vzdržani, sprejet. Ja, to bomo morali preveriti elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 105. Konec glasovanja. 32 za, 21 proti, nobenih vzdržanih glasov, jasno sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 15, pravi predsedujoča in se popravlja, predlog smo imeli 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog smembe 12. Za, proti, vzdržanim, sprejet. Kompromis 17. Za, proti, vzdržanim, sprejet. Kompromis 18. Za, proti, vzdržanim, sprejet. 7, 9 za, proti, vzdržanim, sprejet zavrnjen, fem deset za, proti, stršani, zavrnjen. Prosim, dvigujte roke, kajti ničesar ne vidim, nobenih rok ne vidim. Če želite, lahko preverimo elektronsko. Predlog spremembe FIM 10. I cl close the vote. Konec glasovanja. 29 za, 23 proti, ni vzdržanih glasov. Ja, eh, roke je potrebno dvigovati. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani. Sprejet. 119 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko, glasujemo, konec glasovanja. 28 za, 23 proti, en vzdržan glas sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani sprejet. Sedaj pa bomo glasovali elektronsko o celotnem besedilu. Glasujemo. 52 za, nišče proti, en vzdržan glas. Čestitamo poročevalcu. Thank you, colleagues, for your cooperation. We have to suspend because the director of Europol is... Oh. I may say... Ja, bili smo hitrejši, kot je bilo predvideno, tako da moramo prekiniti sejo za 15 minut. Naslednja točka na dnevnem redu je srečanje z direktorem Europola. Tistim, ki odhajate, pa želim lepo popovdne. Afghanistan. Thank you for your patience, colleagues. Hvala za vaše potrpljenje, kolegi. Sedaj je na vrsti zadnja točka na dnevnem redu za danes popovdne. Europol poročilo o poročilo direktorja Europola Roba Wainwrighta. Pozdravljam vas, gospod Wainwright. Uh, predstavili boste poročilo o stanju in trendih na področju terorizma v Evropski uniji. Daj vam besedo, da predstavite poročilo, potem pa bodo dobili besedo tudi poslanci. Izvolite besedo. Much, Hvala, gospa predsedojoča. Hvala za to priložnost. Evropol lahko vsako leto parlamentu predstavi letno poročilo o terorizmu. Razdelili smo elektronske kopije poročila prejšnji teden. Poslanci so imeli priložnost, da poročilo preberejo. Jaz eh, bom osvetljil glavne točke s pomočjo PowerPoint prezentacije. Uh, Hvala. Izmed, eh, nekateri izmed glavnih naslovov govorijo o tem, da imamo sedaj zelo raznoliko sliko terorizma v Evropski uniji. Ideologije za terorizmom se razlikujejo od eh, ene do druge. Eh, veliko je glavnih eh, nekako zagonov za ta terorizem, gre za močne nacionalistične ali verske občutke, ki vodijo tudi do posameznih pojavov terorizma in veliko drugih pojavov. Ti povodi lahko um, izginejo zaradi socioekonomskih standardov, lahko se združijo z drugačnimi terorističnimi težnjami ali pa lahko izginejo kot posledica individualnih ali skupinskih teženj. Vsi se spomnimo groznega incidenta v, na norveškem lanskega poletja. Ta je predstavljal uh, neko mešanico elementov torej raznolikih ideologij, ki so na koncu pripeljale do zelo hudega incidenta, ki ga je bilo težko napovedati ali preprečiti. In ne govorim samo o norveškem, takšni pojavi so obstali tudi v Nemčiji in ne nazadnje v Franciji, v Toulouseu. Aretirali smo kar nekaj posameznikov v državah članicah, ki so načrtovali teroristične napade in to dokazuje, da moramo še vedno biti previdni, da še vedno obstaja grožnja terorizma in da zmanjšanje števila napadov eh, je prav gotovo nekaj, kar lahko pozdravimo. To ima opraviti z očekovitami strategijami kazanskega pregona. Nismo pa še uspeli razumeti vseh razlogov za uh, takšen, takšen pojav. Število je, napadov je torej upadlo, eh, tako je bilo v zadnjih nekaj letih. 174 eh, terorističnih napadov je bilo prijavljenih leta 2011, mm, večina izmed teh v Franciji, v Španiji in pa Združenem kraljestvu. 50 odstotno so se zmanjšali, se je zmanjšalo število napadov, 484 posameznikov je bilo aretiranih zaradi kršitev povezanih z teroristi. V prejšnjih letih je bilo več takih pojavov, več je bilo aretacij zaradi Eh, lastništva orožja zaradi propagande in zaradi eh, spodbujanja konfliktov v drugih eh, delih sveta. Ampak glede na pojave v norveškem, v Nemčiji in pa v Franciji, ugotavljamo, da obstaja več grožen zaradi dejanj posameznikov ali skupin, katerih radikalizacija poteka neodkrito v družbi. Leta 2011 je bilo 79 posameznikov ubitih v Nemčiji in pa na Norveškem. Ta razvoj dogodkov je olajšan zaradi interneta in versko navdahnjeni napadi so um, so tudi plot delovanja Al-Kaide. Um, individualni džihad je nekaj, kar eh, zagotavlja Al-Qaida s svojim uh, internetnim uh, magazinom Inspire in uh, za videi iz leta 2011 je naslednik um, Osame Bin Ladna, Al-Zahiri in podobni ideologi so uh, zagovarjali individualne akte nasilja v imenu džihada video naj bi odvrnil džihadiste, da potujejo v konfliktna območja in jih spodbuja k temu, da naj napade izvedejo v njihovih lastnih državah. 316 postopkov pred sodiščem je potekalo v državah članicah kaj so glavni vidiki internetnih napadov v smislu financiranja terorizma. Vidimo, da so organizacije danes zelo uh, pragmatične pri pristopu k financiranju, imajo uh, tako zakonite kot nezakonite vire financiranja, uh, tako kot naprimer donacije. Potem uh, ta talci z zahtevo odkupnin so se prav tako razvili v zelo dobičkonosen posel za teroriste. Magreb. Zlasti v Magrebu, kjer eh, je prišlo do ugrabitve italijanske ženske v Alžiriji in pa eh, ugrabili so še španca Alžirko in pa še eno špansko, španko. Tako se zahodni državljani v Zahodnji Afriki, na Srednjem vzhodu, na mejah Pakistana in Afganistana so vedno pogosteje žrtve takšnih operacij, skupin, ki se napajajo in navdihujejo pri Al-Kajdi. Osem eh, državljanov Združenega kraljestva je bilo še vedno eh, v ujetništvu, eh, torej do konca leta naj bi jih bilo 24. potem prihaja, eh, torej internet je tisti, preko katerega se iščejo sredstva, dodatna finančna sredstva, za, ne le za, eh, torej za različne organizacije, eh, socialni, družbena omrežja prav tako pritegnejo številne skrajneže, potem so tu različne povezave z različnimi terorističnimi organizacijami organizacije internet uporabljajo tako za navodila, za rekrutiranje podpornikov, kot za uh, olajševanje sodelovanja in izmenjave med njimi, ter seveda za načrtovanje oziroma koordinacijo nekaterih od napadov. Internet omogoča tudi nove možnosti za izvedbo napadov, kot so naprimer elektronski napadi na operacijske sisteme, tudi uh, uh, ustreznih uh, sistemov v državah članicah. Prišlo je do velikih eh, moten v teh sistemih, kar se lahko počne prek eh, različnih virusnih sistemov. Eh, potem je bil napad, ki naj bi uh, bil povezan z iransko, iranskimi jedrskimi napravami in tako naprej. in kaže, da eh, torej, elektronski džihad, eh, kot eh, reče Al-Kaida, je zagotovo mogoč, danes je izvedljiv in pomeni potencijalno grožnjo, ki se najverjetneje povečuje. Potem, kar se tiče sistematičnih napadov tovrstnih skupin, eh, kaže, da v zadnjih letih prihaja do tega, da obstajajo določeni tehnološki dejavniki, ki omogočajo vedno več tovrstnih elektronskih napadov. Kibernetska kriminaliteta eh, je eh, prišla pravzaprav iz majhnega obsega na precej večji obseg v Evropski uniji. Eh, s tem, da so danes na voljo teroristom na spletu nova in nova orodja. Potem so tu tudi novi modeli eh, vznemirjanja eh, oziroma spodkopavanja delovanja obstoječih sistemov in tako naprej. Kar se tiče improviziranih eksplozivnih sredstev, je tudi to zadeva, katere pomen narašča, katere grožnje naraščajo, namreč ni težko priti do sestavin in ekspertize kažejo, da je moč priti do tega prek odprtih virov in tudi na posebno zakonit način po celotni Evropski uniji. Uporaba komercialnih eksplozivov pa se zmanjšuje zaradi večjega nadzora predvsem in spremljanja strani organov pregona. Primer Breivik na Norveškem kaže, da so kemične, kemijske sestavine, eh, ki jih potrebujejo teroristi, lahko dostopne Eh, na prostem trgu. Če si ogledamo na kratko eh, posamezne eh, dele poročila, torej kar se tiče razmer v zvezi z Al-Kaido, stvari so še vedno zelo raznolike. Napadi, ki se navdihujejo v religioznih vprašanjih, so pomenili dva mrtva, potem so tu različni samoradikalizirani posamezniki, ki izvajo te napade. Pri tem pa je treba vedeti, da države članice niso eh, poročale o niti enem napadu, ki bi bil neposredno povezan z Al-Kaido v letu 2011. Umor dveh eh, ameriških vojakov v Nemčiji marca je bil navdahnjen z religioznimi uh, Eh, vprašanji, ampak po nemških, eh, skladno z nemškimi vlastmi, naj ne bi šlo za Al-Kaidin napad. Torej vidimo, da prihaja do vedno več domačega, tako imenovanega domačega terorizma. 122 posameznikov je bilo pridržanih oziroma aretiranih zaradi povezav z Al-Kaido, večkrat polovica so bili uh, je bilo aretiranih uh, uh, zaradi predvidene uh, pripadnosti terorističnim organizacijam. Potem so tu še napadi, oziroma tisto, kar najbolj zaskrbljuje, so možni napadi ljudi, ki so bili v Al-Kaidinih taborih na Srednjem vzhodu. Eh, šlo naj bi predvsem za skupine, ki so doma v Nemčiji ali na Združenem kraljestvu. Nekaj ljudi je bilo aretiranih eh, decembra, ki naj bi eh, se povezovali z Al-Kaido. In obstajal naj bi načrt najmanj za en večji teroristični napad v Nemčiji v tistem času. Medtem je seveda bil ubito sama Bin Laden, kar seveda pomeni simbolično spremembo eh, hkrati pa je povečala, se je pove, s tem povečala tudi neposredno povečala nevarnost, eh, potencijalna nevarnost v Združenem kraljestvu, vendar pa ni prišlo do nobenih dejavnosti iz tega naslova. Evropske države članice so še vedno visoko na seznamu zaželenih, zaželenih ciljev terorističnih napadov eh, strani novega vodstva Al-Kajde. Če gremo na separatistični terorizem, 110 napadov naj bi bilo izpeljanih iz tega naslova v Franciji in Španiji, predvsem 247 posameznikov je bilo pridržanih zaradi eh, prekrškov v zvezi s tem. Zelo pa se je zmanjšala eh, teroristična dejavnost v Španiji, predvsem zaradi ete in njenega ravnanja oziroma primirja kar nekaj etinih celic je bilo eh, razbitih eh, v zadnjih letih, eh, zajeto je bilo veliko eksploziva, tako na Portugalsko, v Španiji, v Franciji in to je seveda pomembno. Ampak ETA je torej razglasila dokončno premirje, pa vendar se še vedno rekrutirajo novi člani v ETO, torej ETA ni pristala na eh, izročitev orožja, niti na razpustitev svoje teroristične organizacije. Kar pomeni, da najverjetneje na podlagi preteklih izkušenj lahko rečemo, da lahko ETA ponovno začne z svojimi dejavnostmi, kadarkoli v kateremkoli trenutku prihodnosti. Torej moramo biti tukaj vse čas tudi previdni in pazljivi. Na severnem Irskem so še vedno republikanske skupine tiste, ki so problematične. V zadnjih dveh letih so izkazale zmožnost, veliko zmožnost napa za napade, predvsem proti varnostnim silam, pa tudi drugim ciljem. Aprila 2011 je bil umorjen katoliški uh, policist, uh, kar je bil prvi umor od leta 2009. uh, vedno manj je uh, aritacij v zvezi z eh, organizacijo PKK oziroma stranko PKK, vendar pa tam še vedno potekajo uh, usposabljanja in propagandne dejavnosti. Danska, Nemčija in nekatere države so uh, poročale o 37 napadih levo usmerjenih anarhističnih uh, pripadnikov. Leto predtem jih je bilo 45 večinoma je šlo za požige eh, vladnih eh, poslopi in poslovnih stavb. 42 posameznikov je bilo pridržanih v, eh, na področju levo, levosmernih in anarhističnih napadalcev. priš, izkazalo se je, da obstajajo povezave in sodelovanje, vedno večje sodelovanje med okoljskimi eh, aktivisti in levimi oziroma eh, skrajno levimi eh, silami. In v Nemčiji je prišlo, je skupina se izrekla, da je neposredno bila povezana, torej da so njeni napadi pos, neposredno povezani z vedno večjo prisotnostjo Nemčije v Afganistanu. ta trend povezave z okoljskimi aktivisti že nekaj časa spremljamo. Potem je, bil, eh, eh, je bilo sporočilo o enem terorističnem napadu desnih ekstremistov v Španiji, v Barceloni, v nekem eh, eh časniku. Potem pet posameznikov je bilo aretiranih eh, iz tega naslova in tu so različne povezave z nacionalističnim podzemljem v Španiji in eh, ti naj bi bili odgovorni za kar nekaj umorov v obdobju 2001-2007. Potem je tu še situacija na Norveškem, kjer, seveda, eh, kjer je v zadju zagotovo ekstremno desna ideologija nikakor pa ni bilo mogoče povezati Breivika z obstoječimi desno, eh, desnimi ekstremističnimi skupinami. Velik eh, vzrok skrbi so propagandne dejavnosti, internet je tukaj pomemben seveda in eh, družbena omrežja. In pa tako imenovana glasba bele sile, white power music, države članice v letu 2012 niso poročale o nobenem posamičnem eh, o terorizmu oziroma eh, nasilnem ekstremizmu v zvezi z posamičnimi, na, na, na posamično temo. So pa tu nekatere dejavnosti, ki jih recimo izvajajo eh, nasilni okoljski aktivisti ali pa nasilni aktivisti na področju varovanja pravic živali ti se med seboj včasih povezujejo in torej tudi to je nekaj, kar bomo morali spremljati. Tako pridem do zaključnih opomb, kar se tiče trendov in verjetne prihodnosti, jo, o kateri lahko sklepamo na podlagi letošnjega oziroma lanskega poročila. Torej, vidimo, da so stvari zelo raznolike, kar se tiče posameznikov in turističnih skupin. Eh, Seveda je smrt Bin Ladna bila pomembno, simbolično, eh, pomemben simboličen dogodek, ki pa ni imel neposrednih eh, učinkov oziroma vplivov na teroristične dejavnosti. Al-Kaida je pozvala k individualnim napadom, v, eh, majhnim napadom in to je zelo pomembno sporočilo. In Eh, glede na to, da je Al-Kaida pod eh, pritiskom, bo vedno težje organizirati velike napade, ampak bo verjetno to pomenilo večjo možnost manjših posamičnih, manjših napadov. Torej posameznikov in to je pa praksa, ki ni omejena samo na Al-Kaido, videli smo to vrste napade torej tudi na norveškem v Nemčiji oziroma na zadnjem v Tuluzu. Vsekakor pa je Al-Kaida še vedno glavni vir grožen zahodni družbi in seveda tudi skupine, ki so povezane ali se nadihujejo pri Al-Kaidi in imajo že dolgo časa izbrane cilje, recimo eh, zanimiv dogodek bi lahko bile olimpijske igre v Londonu. Europol predvideva, da bi lahko prišlo ravno do takih posamičnih napadov, kot je bil ta v Toulouseu. Potem imamo globalizacijo komunikacij, kar seveda omogoča boljše možnosti eh, eh, pripadnikom, da se povezujejo in da novačijo nove pripadnike. Vse te skupine pa bodo skušale dobiti čim več, eh, pridobiti čim več pozornosti na najrazličnejših ravneh. Torej lahko govorimo tukaj o določeni stopni radikalizacije, ne da bi bili določeni ljudje sploh rekrutirani v to vrstne skupine. Tehnološki in družbeni dejavniki tukaj se torej začnejo, začnejo prekrivati eh, in omogočajo razne vrste napadov, recimo tudi elektronske napade. Eh, hkrati je treba zdaj eh, začeti upoštevati visoko raven oziroma povečano raven možnosti napadov s strani desno usmerjenih e, e, ekstremnih desničarjev v Evropi in seveda tudi njihove povečane možnosti, da izpeljajo takšne napade. V tem smislu se namerava Evropa še naprej, eh, namerava Evropa še vedno sodelovati z državami članicami, z svojimi partnerji po svetu. Včeraj smo imeli, eh, in tukaj je kratek povzetek tega, kjer smo v, vključeni. Seveda so tu pomembne protiteroristične eh, eh, dejavnosti, kar počnemo, tudi, kar smo naredili tudi na norveškem, eh, naš, eh, naše omrežje za nemudni odziv je bilo aktivirano takrat z, analist, z analitiki in drugimi strokovnjaki na tem področju. Eh, imamo torej sposobnosti za spremljanje ekstremistične propagande, posameznikov, interneta in tako naprej. Zelo dobro se je, predvsej se je izboljšalo sodelovanje z druženim državami, kar se tiče boja proti ekstremizmu. Tu smo eh, izpeljali pomemben dvostranski projekt eh, s partnerji v združenih državah eh, pod vodstvom notranjega ministrstva ZDA. Hkrati pa poteka sodelovanje med ameriškimi in evropskimi strokovnjaki, Eh, na različnih ravneh, tudi v Združenih državah, tudi na lokalni ravni. Vse to je omogočilo izmenjavo najboljših praks. In uh, dobro delovanje koordinacijskih centrov na obeh straneh Atlantika, in tudi ugotavljanje, kako lahko bolje uh, uh, se odzovemo na razvoj ekstremističnih trendov v naših družbah. Zelo dobro sodelujemo tudi še naprej z Intcenom, torej z eh, situacijskim centrom eh, Evropske unije in seveda tudi z drugimi agencijami eh, tukaj. Toliko z moje strani, gospa predsedojoča, nekoliko daljši sem bil kot predvideno, se opravičujem, sem pa seveda na voljo za odgovore na vprašanja poslance in poslanka. Hvala, gospod Wainwright. Kar nekaj govornikov imamo, ki se želijo oglasiti. Najprej, najprej dam besedo gospodu Diazu de Meri. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi gospodu direktorju, ker je danes z nami. Hvala lepa tudi za predstavitev poročila o trenutnem stanju in o težnjah. Glede na to, da smo v prijateljskih odnosih in glede na to, da podpiram Europol, se mi zdi, da bi si lahko dovolil podati tudi par kritičnih pripomp na to poročilo. Leido, lo je analizado, eh, lo... Stvari smo analizirali, tudi povdarili določene vidike. Moram reči, da sem kar nekoliko razočaran. Vendar te, ta razočaranja niso povezana z mandatom, ki ga imate. Mandat je zelo jasen. Govorite o težnjah, o perspektivah v prihodnosti. To poročilo ne govori o vzrokih, niti ne omenja posledic, niti ne govori o učinkovitosti, tako da je to neko opisno poročilo, ki temelji na informacijah, ki ste jih prejeli strani držav članic. To so tudi informacije, ki so vam jih posredovale tretje države, dobili ste jih strani Interpola, drugih organizacij, tudi strani odprtih virov. No, kot rečeno, to je neko opisno poročilo. Tisto, kar najbolj pogrešam, pa so priporočila državam članicam. Morda bi to lahko vključili v kakšno od prihodnih poročil. V tem poročilu priporočil ne najdemo. Druga zadeva, ki bi jo rad omenil, pa je, da bi se raje izognil govoru o versko usmerjenem terorizmu. Sam imam svoje razloge, zato obstajajo tudi drugi razloge, ampak sam menim, da res ne bi smeli govoriti o terorizmu, ki ima svojo osnovo v religiji. Zato, ker se mi zdi, da napačno opisujete ta pojem. Tudi v delu poročila omenjate džihadistično usmeritev, to je boljša formulacija. Džihad je opredeljen. Vemo, kaj želi džihad doseči, kakšni so njegovi cilji. Džihad tudi pravi, da moli, ampak to ni neka verska usmerjenost, niti v nekem splošnem pojmu. Zato v poročilu ne bi smeli omenjati versko usmerjenega ali utemeljenega terorizma. Džihad pa ja. Zato bi bilo bolje, če bi v poročilu določene stvari bolj natančno predelevali, naprimer tudi grožnje preko interneta, potem posamezne akterje, ki jih je težko odkriti. Na koncu pa bi rad omenil še te povezave, ki so veliko krat zanikane. To je pravzaprav povezano z doktrino Združenih narodov. Namreč, da sta organiziran kriminal in terorizem povezana. Med njima obstajajo povezave. Gospod direktor, omenjate tudi PKK. PKK poznamo. Vemo, da je tudi na področju Marmorskega morja, Marmornega morja še vedno kar nekaj ujetnikov. Vemo, da se PKK ukvarja tudi s trgovino z drogami, poznamo skupino FARC v Latinski Ameriki. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem grožnje preko interneta, to so stalne grožnje, potem posamezni akteri ter povezava med organiziranim kriminalom in terorizmom. Hvala lepa. Hvala, sledi gospod, gospod Romero Lopez. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Wainwrightu za njegovo prisotnost. Hvala lepa tudi za vse te informacije. No, moram reči, da to ni nič novega. To so stvari, ki so nam znane, tudi Agencija za boj proti terorizmu se s tem ukvarja. Kakšne so značilnosti evropskega terorizma? V zadnjem obdobju smo bili priča napadom posameznikov, to vrste napade je težko predvideti, jih napovedati. Istočasno pa je to grožnja, ki jo je res težko vnaprej predvideti. Gre za drugačno grožnjo, ker se v posameznih državah izraža na različne načine, zato imamo res težave s tem, ker je res težavno opredeliti, odkot prihaja ta grožnja. Gotovo pa je to, kar se je opazilo v zadnjem obdobju in sicer, da obstajajo določeni ukrepi, ki jih države članice pač niso sprejele in ki bi jih nujno morali sprejeti, naprimer nadzor nad eksplozivi. Tudi sami ste rekli, da se lahko prekurzori kupijo na zakonit način v državah članicah. Imamo tudi navodila za pripravo eksplozivov na podlagi prekurzorjev. Zato se mi zdi, da bi morali tudi prekurzorje bolje nadzorovati da vsaj ne bi spodbujali to vrstnega terorizma. To je terorizem, ki se sam financira, ki sam sebe hrani, ki ne potrebuje niti mrež, niti kontaktov, niti financiranja iz tujine. Informacije, ki jih pridobimo na internetu, nam omogočajo, da iz sredstev, ki jih daje države, na zakonit način na voljo izdelajo eksplozivi. Internet je tisti, ki ponuja vse te možnosti in tudi poenostavi možnost, da nekdo pridobi eksplozive. Vprašanje je tudi, kaj je v posamezni kulturi možno in kaj posamezna kultura dopusti. Strinjam se z gospodom Diasom Demero, ki je omenil terminologijo. Terminologija je zelo pomembna. Zato bi morali ta pojav pisati s termini, ki so pravilni in razumljivi. Ne morate uporabljati tega kot nekega populističnega slogana, še slasti ne v volilnih kampanjah. Namreč sem bi lahko sodili tudi izolirani pojavi, ki niso povezani niti z religijo, niti s čemarkoli drugim. Gre za pojave, ki so povezani s posameznikom, in to vrstnih pojavov ne moremo analizirati. Ne glede na to, v katero smer gre posamezna kultura, kaj spodbuja in česa ne, bi morali to vrstne stvari izkoreniniti. V kazenske zakonike bi tudi morali vnesti določbe, ki bi omogočile kaznovanje vseh tistih, ki jih skušajo na kakršen koli način upravičiti terorizem. Zato bi morali tudi kazenske zakonike posodobiti, da bi se z njimi lahko bolje borili proti pojavom, ki smo jim danes priča. Poleg tega pa bi morali izboljšati policijsko in pravosodno sodelovanje. Ne govorim sedaj o tem, kaj lahko Europol stori zunaj, v tujini. To je pomembno poglavje, se strinjam, ampak govorimo o tem, kaj lahko storite na evropskem območju, znotraj EU. Vi ste odgovorni za to, zagotovo imate številne zamisli o tem, kako izboljšati policijsko in pravosodno sodelovanje. To vrstno sodelovanje ni tako dobro, kot bi si želeli, da bi bilo. Na koncu pa še vprašanje financiranja terorizma, tudi to sodi v posebno poglavje. Lahko bi si pogledali naprimer pranje denarja, ki izhaja iz terorizma. Na voljo imamo tudi direktive v zvezi s tem, zakone, ki so jih države članice sprejele, zato da bi se borile proti to vrstemu viru financiranja terorizma. Te instrumente, ki jih imamo na voljo, bi morali uporabiti. V nekaterih arabskih državah res ne moremo spremljati finančnih poti, preko katerih se financira terorizem. V evropskih državah pa bi vseeno morali biti zmožni slediti temu toku denarja, s katerim se financira terorizem. Mislim, da bi moral Evropol izkoristiti svojo pristojnost v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa, gospa Hankeš. First of all, I would like to thank for the report. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Wainwrightu za to poročilo. Poročilo se mi zdi celovito, koristno. V njem najdemo analize, tudi nove zamisli. Kar nekaj vprašanj imam v zvezi s tem poročilom. Najprej neprofitne organizacije. Te omenjate v poročilu kot možne entitete, ki ponujajo finančno podporo terorističnim skupinam ali ste morda uspeli vsaj natančno orisati zadeve v Evropi, ali to vrstne organizacije iz tretjih držav lahko financirajo terorizem v Evropi. To je zelo pomembno z vidika financiranja terorizma. Namreč ali ne vladne, neprofitne organizacije na kakršen koli način lahko financirajo terorizem. Druga zadeva. V tem poročilu ste podarili tudi vse bolj povezno pomembno povezavo med organiziranim kriminalom in terorizmom. Ali to pomeni ad hoc poslovne priložnosti, ali gre tu za združevanje posameznih sektorjev, s katerimi se ukvarjajo organizirane kriminalne združbe, ali gre tu za nek nov pojav, ali gre tu bolj za naključne poslovne stike med temi skupinami. Še tretje vprašanje. Ali obstaja povezava med levičarskimi in desničarskimi ekstremisti? Če obstaja takšna povezava, mi jo seveda prosim opišite. Nimam sicer v mislih neposredne povezave, ampak recimo levičarske skupine na tiho podpirajo desničarske ekstremiste. Mislim, da nekaj primerov v zvezi s tem že obstaja tudi v vzhodnoevropskih državah. Tam smo bili priča to vrstnim primerom. ideologiji se res razlikujeta, ampak cilj je isti, da se zruši stabilnost. Ali desničarski ekstremisti dobijo podporo iz držav izven Evropske unije, naprimer iz Irana? Namreč sama sem bila priča določenim primerom. Nima sicer dokazov, ampak namigovanja so se pojavila, da se desničarske skupine financirajo tudi s pomočjo akterjev v Iranu in s pomočjo drugih tovrstnih tretjih držav. Tudi mene zanima, kot ostale kolege, kakšna urodja imamo na voljo za to, da bi omejili dostop do nevarnih snovi in instrumentov, kakšno je trenutno stanje, ko gre za nadzor zasebnega sektorja, ki se ukvarja s tovrstnimi nevarnimi snovmi in instrumenti. Še eno vprašanje ali posamezne etnične in verske skupine med seboj sodelujejo, naprimer čečenski teroristi in Al-Kaida. Ideološko sta sicer različni skupini, zato se mi zdi to vrstno sodelovanje nemogoče. Sem pa prebrala zelo zanimiv članek, ki govori o to vrstnem sodelovanju in o težavah, ki se pojavijo pri sodelovanju. Vendar res sama nisem najbolje seznanjena s to situacijo. Še zadnje vprašanje. Ali sem vas prav razumela, da se bo proces re, ponovnega združevanja ponovno oživil, zato ker se ti akterji znova srečujejo na nacionalni ravni? Ali to pomeni, da prihaja do nove faze diverzifikacije? sem prav razumela ta pojav. In še res čisto zadnja stvar. Popolnoma se strinjam s kolegom Demero. Džihadističen terorizem je verjetno bolj pravilen izraz kot verski terorizem. Verniki niso teroristi, tako da je to morda nekoliko problematična formulacija. Hvala. Gospa Boskort. Dank u wel, voorzitter. Um... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej hvala lepa direktorju Europola za podano predstavitev. Naj povem, da se popolnoma strinjam z njim glede tega, da je grožnja pogosto podcenjena. In prav to podcenjevanje grožnje strani ekstremistov je, do, je privedlo do napadov v Nemčiji, naprimer, kjer obstajajo manjše skupine, ki delujejo skrito stran od družbe. Zato me zanima, ali ima Evropol nek celovit pregled nad tem, kako trenutno stvari stojijo v državah članicah. V Nemčiji so bile upravljene tudi preiskave in zdi se, da je bila grožnja res podcenjena. Verjetno enako velja tudi za druge države, da tudi v drugih državah delujejo manjše skupine, ki se skrivajo, ki se izmikajo nadzoru. Mislim, da je treba zagotoviti boljše čezmejno sodelovanje. Zato me zanima, kaj bi Evropska unija lahko storila v tem pogledu. V tem poročilu vidim, da ste opravili analizo, vendar vseeno ne najdem kakšnega priporočila v zvezi s tem, kako ukrepati. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem. Občutek imam, da je bila grožnja res premalo resno obravnavana, zato bi lahko v Evropski uniji upravili kakšno preiskavo ali pa vsaj študijo. Še vprašanje v zvezi z Turčijo. Sprejeta je bila odločitev, da boste z Turčijo sodelovali na večjih področjih. Eno od teh področji je tudi boj proti terorizmu. Če govorimo o boju proti terorizmu, naj povem, da je pomemben del tega boja tudi v rokah Evropske unije. Namreč Turčijo se financira tudi z evropskimi sredstvi. Ni rečeno, da del teh sredstev ne pride v roke PKK-ja. Zanima me, ali bi sodelovanje s Turčijo lahko izboljšali. Že nekaj časa so stvari pripravljene, ampak stvari se ne premaknajo. Oboji bi imeli koristi, tako Turčija kot Evropska unija. Zanima me, kaj bi po mnenju Europola moralo biti opravljeno, da bi to vrstno sodelovanje med policisti bilo bolj učinkovito. Gospa Sipel. Hvala lepa. Omejila bi se na dve točki. Najprej bi še enkrat poprašala o številkah, ki ste jih omenili. 174 terorističnih napadov v letu 2012. Ali lahko Eh, poveste nekaj več o tem, proti komu so bili ti napadi namenjeni, mogoče to zapisano v poročilu in ko gre za 153 eh, postopkov pred sodiščem v letu 2011, me zanima, če že imate informacije o tem, kako tečejo postopki in kaj so konkretne točke obtožnice. Eh, zadnja točka je zelo pomembna, zato ker se zdi, da tu obstaja nekakšna zmeda, ko gre za uporabo pojma terorizem. Ravno sem eh, slišala, da ne bi smeli govoriti o terorizmu iz verskih eh, razlogov in s tem se strinjam. Imam pa tudi probleme z pojmom džihadizem. Znotraj islama obstajajo najrazličnejša tolmačenja in pa vrednotenje tega pojma. Džihad ne pomeni nujno boj z orožjem, lahko je to tudi poizkus druge prepričati v eh, islam zgodovina, tudi naša lasna zgodovina je pokazala, da vera ni nikoli povod za vojne in boje, ampak se jo zgolj izpora, um, izkorišča kot izgovor. Uh, zmotilo me je tudi, uh, zmotila me je tudi omemba ekstremnih uh, okoljskih aktistov in zaščitnikov živali. Nisem strokovnjakinja, ampak za me terorizem pomeni, da neka skupina ljudi pri velikem deložu prebivalstva vzbuja strah, ker želi um, spremeniti nek družbeni sistem. Pri okoljskih aktivistih ali začitnikih živali pa ni tako, da bi želeli uničiti družbeni sistem. Ne, oni se samo upirajo eni sami enemu samemu pravnemu ukrepu. Tisti, ki um, udrejo v laboratorije in izpustijo živali, sicer delujejo uh, v neskladnju z zakonom, ampak uh, zaradi tega še niso teroriz, teroristi. Zato me zanima, zakaj ste te skupine povezali z uh, terorizmom. Gospod Rajdenholzer. Še. Tudi sam se zahvaljujem za poročilo. Dobro je imeti nek pregled tega, kako se razvijajo grožnje naši družbi. Zelo pomembno je, da Europol imamo in zato si bom dovolil izraziti tudi nekaj eh, kritike. Zanima me, kakšna teoretična analiza se pravzaprav skriva za tem poročilom. Kako dojemamo terorizem in kako smo prišli do teh posameznih kategorij? Ali je to bilo pripravljeno na podlagi teoretične analize tega, kaj terorizem pomeni za družbo? Oziroma, ali. E, je to neka analiza, ki opisuje pojave eh, in jim daje imena, ki si jih nadevajo tudi sami. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, kaj pomeni terorizem v evropskem kontekstu. In, eh, če, in mislim, da bi se morali umakniti od te analize, ki temeli na dokazih. Seveda obstajajo prekrivanja med posameznimi ideologijami. Pogosto rečemo nekaj in mislimo na nekaj drugega. Zato mislim, da bi morali razjasniti te definicije. Potem drugo vprašanje, kako ocenjujete učinkovitost uh, vaših dejanj, ali se je število terorističnih napadov zmanjšalo zaradi aktivnosti Europola. Imate kakšne dokaze o uspehu ali ste tukaj zgolj opisovali postopke? To je za nas pomembno, kajti tukaj gre tudi za proračunska sredstva, ki so potrebna za takšno agencijo. In še zadnje vprašanje. Kako ocenjujete to Um, časovno breme, v kolikšni meri je področje terorizma bolj ali manj pomembno kot ostala področja delovanja Europola. Je to vaša prednostna naloga? Kako bi to ocenili? To je še moje zadnje vprašanje. Hvala. This is Hvala lepa, gospa Enfeld. Hvala, predsedujoča. Pripravljanje poročila verjetno res ni neko znanstveno delo, ampak zanimivo je spremljati težnje. Težnje se tudi omenjajo v naslovu poročila. In pozitivno je to, da se število napadov zmanjšuje, da se povečuje število obsodb, če sem prav brala to poročilo. Zanimivo je slišati to, da se število napadov zmanjšuje, število obsodb pa se povečuje. Gospod Kerkhop pa zahteva vse več ukrepov. Tako Jaz mislim, da vam ne bi bilo treba podajati priporočil, tako da se ne strinjam s gospodom Demero glede tega. V tem poročilu morate samo predstaviti težnje na področju terorizma. Politiki pa so tisti, ki ne potegnejo svoje zaključke na podlagi vaših informacij. Strinjam se z gospod Sipel. Tudi sama imam kar nekaj težav s terminologijo, ki jo uporabljate. Več opredelitev uporabljate, različnih opredelitev. Včasih celo implicitno vrednotite vrste terorizma, katera oblika terorizma je slabša od druge oblike. Neka, naprimer, formulacija terorizem se sliši veliko huje kot separatizem ali kaj podobnega. Ampak konec koncev gre za isto zadevo. Ljudi ubijajo druge ljudi z namenom doseganja političnih ciljev, ki so popolnoma zgrešeni, seveda. Gospa Sipal, mislim, da bi se morali res pogovoriti o teh pretvezah, ki se uporabljajo za te napade, ne pa, da se izpostavljajo neki pravi razlogi. Zato bi se morali držati ene opredelitve in ene definicije, enega pojma. Terorizem, ne glede na to, pod kakšnimi pretvezami naj bi to izvajali. Zato, da bomo to obliko kaznivega dejanja ločili od drugih oblik. Spomnim se, da ste v lanskem poročilu opisali tudi spopad med levičarskimi in desničarskimi ekstremisti, ki so se pretepali na ulici. Ampak jaz mislim, da to ni terorizem, je zelo žal. V poročilu navajate kar nekaj primerov, ki bi jih sama opisala kot mobbing Romov. To je sicer kaznivo dejanje, ni pa to teroristično dejanje. Nekatere evropske vlade resnično izvajo mobbing nad Romi, ampak to ni terorizem. Tako da se ta pojem terorizem uporablja res preveč napihneno. Tu ne gre samo za ideološko vprašanje. Opredeljujemo tudi to, kakšna sredstva uporabljamo za boj proti temu pojavu. V tem poročilu, pa tudi v praksi, je jasno razvidno, da se meje med organi pregone in obveščevalnimi službami vse bolj brišajo. Zato se mi res zdi to pomembno vprašanje. Občutek imam, da so opredelitve in tudi področje uporabe tega poročila kot posledica tega preveč široke, da zajemate vedno več kaznjivih dejanj in potem jim dajete poseben status jih opisujete kot terorizem. Zato predlagam, da si skrbno pogledamo najprej opredelitve, na podlagi katerih se določa tudi področje uporabe tega poročila. Še nekaj glede učinkovitosti. Mislim, da je to delno vključeno v obseg tega poročila. Vi opisujete tudi metode, ki se uporabljajo za boj proti terorizmu. Tako kot drugi se tudi sama zauzemam za tesnejše sodelovanje. Mislim, da je to ključnega pomena, če želimo biti bolj učinkoviti. Vem, da se ponavljam kot pokvarjena plošča, ampak vsak izmed večjih terorističnih primerov, ki smo jim bili priča v zadnjih enajstih letih, se je potem na koncu izkazal, da so bili storilci že nekako zaznani strani obveščevalnih služb ali varnostnih služb, tudi v Tuluzu, naprimer. Tako da mi lahko prosim kdo pojasni, zakaj je bil ta moški na seznamu prepovedi preletov v ZDA, sledila mu je tajna služba, alarmni zvonci so začeli zvoniti takoj po prvem streljanju, po prvem napadu. Bi lahko kdo pojasnil, zakaj je na milijone, na deset milijonov ljudi treba pregledati, varnostno pregledati ta človek, pa je na seznamu, pa ga vseeno ne ujamemo sama nisem tajni agent, ampak nekaj je šlo grozno narobe. Tudi nemški primer. Zelo mi je žal, ampak tajna služba teh oseb ni spregledala. Bili so na radarju, spremljali so jih celo, tajna služba se je infiltrirala med njih pred 13 leti. Tako da res ne vem, zakaj povečamo ukrepe, sledimo nedolžne ljudi, vzpostavljamo ne vem kaj vse, pogledajte si ZDA, vzpostavljamo podatkovne zbirke, kjer najdemo podatke o nedolžnih osebah, spregledamo pa vse tiste, ki so krivi. Seveda imamo težave s temi posameznimi akterji, volki samotari, kakorkoli jih že imenujete. To ni nič novega, od nekdaj obstajajo, pogledajte si Prvo svetovno vojno. Tudi Prvo svetovno vojno je na nek način sprožil tak volk samotar, ampak v današnjem obdobju imajo pač eh, njihova dejanja večje posledice, več ljudi ubijo, ubijajo. V srednjem veku so zastrupili, ne vem, vodnjake, tako da se ni nič kaj spremenilo, ampak skrbno moramo pogledati možnosti, ki jih imamo za boj proti tem osebam. Istočasno pa ne smemo spodkopavati demokracije in vladavine prava. Že prej sem povedala, da se ravno zaradi tega zauzemam, zato da ne bi sprejeli več ukrepov, ampak da bi ukrepe naredili bolj učinkovite. Da, gospa predsedujoča, zaključujem, veliko se jih je že oglasilo in dolgo so govorili. Še zadnja zadeva. Tudi sama sem zelo naklonjena sodelovanju z ZDA in drugimi državami, ampak moram priznati, da me vsake toliko zaskrbi, ko pravite, da prejemate navodila strani Ministrstva za domovinsko varnost. To pa ni moj, moj način sodelovanja. Hvala. Še gospod Ilčo, potem pa direktor. To se upitam, da bodo. Hvala, gospod predsedujoča. Bom skušal biti kratek. Večina kolegov je že obdelala vsa tista vprašanja, ki sem jih želel tudi sam izpostaviti. Ta razprava se je meni zdela prijetna, začeti bi se morala že leta 2009, po mojem mnenju. Dolgo časa nazaj bi že morali začeti z obravnavati ta pomembna vprašanja. Ideološki argumenti so si crdobri, ampak ne vem, če bodo prinesli rešitve. Imamo salafizem, vahabizem, džihadizem in ne vem, kaj še vse. V odboru AFET smo pred tremi tedni slišali kolege, ki so ustrajali nad tem, da se zapiše, da je blizu Sarajeva vahabitska skupnost. To so veterani iz vojne, ki so se borili na strani muslimanov. Te osebe so sedaj državljani Bosne, vendar so mirni, tihi, Zato tega tudi nismo vključili v poročilo o napredku Bosne in Hercegovine. Tako da vam je verjetno jasno, da bo težko stvari stlačiti v natančno razdelane kategorije. Zelo previdni moramo biti, ko opredeljujemo sam izvor tega pojava. V poročilu, kot je vaše poročilo, bi zato morali predvsem uporabljati bolj stroga merila. vendar ne bi smeli biti avtori edini, ki nosijo breme in gospoda Wainwrighta gotovo ne bi smeli zadolžiti za to kot izključno odgovorno osebo. Lahko pa on skupaj s svojimi kolegi prosi za natančne informacije strani služb v državah članicah. Na strani 14, če se ne motim, ne se upravičujem, oziroma ja, 14. Na strani 14 najdemo seznam 14 držav članic. Te države so poročale, da so aretirale osebe, ki so povezane z Al-Kaido. To poročilo bi lahko zato vsebovalo tudi informacije o samih preiskavah, ki so jih države izpeljale pri posameznih primerjih. V moji državi, ta država je tudi na seznamu teh 14 držav, torej prihajam iz Bolgarije, pred tremi leti smo v Bolgariji imeli zelo glasno kampanjo proti islamski skupnosti v neki gorski skupnosti. Zelo obsežna, ambiciozna operacija se je izpeljala celo v tolikšni meri, da je ta služba potem skoraj da povzročila hud nemir in upor med ljudmi, ki so se zoprstavili vladnim službam in branili svojega imama. Takrat nismo imeli strokovnjaka, ki bi prebral zaseženo literaturo, ki je bila v arabščini, nikogar nismo imeli za to, da bi tolmačil in odgovarjal na vprašanje v zvezi s tem, kaj imam počne ali pridiga šerijatsko pravo ali kaj drugega ali pridiga na podlagi bolj splošnih besedil. Zato bi morali najprej poskrbeti za to, da neko okolje ne bo naklonjeno ekstremistom. Odstavek 5 bi zato po mojem mnenju moral ohraniti naslov terorizem, ki temelji na veri. Imeli smo tudi krščanski džihad, ampak s križarskimi vojnami se je zaključil, islamski džihad pa se še ni zaključil. Krščanski džihad je bil namenjen temu, da bi osvobodili Jeruzalem. Islamski džihad pa želi osvoboditi svet. Če to drži, potem moramo to jasno povedati. Če bomo plašni, potem bodo mladi na mesto, da bi uživali življenje, sami sebe razstreljevali. Družine te posameznike razglasijo za heroje in v šolah jih potem slavijo. Eh. Hvala lepa vsem tolmači nam bodo naklonili še deset minut. Gospod Wainwright, prosim, če se držite tega časovnega okvira. Hvala lepa. Hvala za vsa vaša vprašanja in pripombe strani članov. Številni ste govorili o opredelitvi terorizma. To je res tema, o kateri smo se kar nekaj let intenzivno pogovarjali z državami članicami v Evropski uniji številni v tej dvorani in tudi v Evropski uniji imamo v mislih različno opredelitev terorizma, kar jasno po mojem mnenju kaže na to, da v Evropski uniji ni skupnega razumevanja tega pojma, ni skupnega pogleda na ta pojem. Države članice terorizem opredeljujejo na drugačen način, verjetno tudi zato, ker imajo same različne izkušnje s terorizmom. Mi skupaj smo bili neuspešni glede tega, ker nismo uspeli najti na evropski ravni skupne opredelitve. To se potem tudi odraža na nek mehanski način. Tudi naše poročilo je pripravljeno na podlagi opredelitve, ki je široko zasnovana v sklepu sveta. To je osnova, na kateri smo pripravili to poročilo. Svetovalna skupina je bila spostavljena, ta bo svetovala Europolu pri pripravi tega poročila države članice s svojimi strokovnjaki so zastopane v svetovalni skupini in ta svetovalna skupina nam je letos svetovala, da uporabimo točno ta termin. Njihov nasvet smo upoštevali, mislim, da iz pravih razlogov, eh, sicer razumem in sočustvenimi pripombami o tem, da je džihadistični terorizem morda bolj primerna formulacija. Tudi z gospodin Feld se strinjam, ki pravi, da bi morala ta opredelitev biti bolj jasna. Namreč, zakaj tu pravzaprav gre? Tako da se strinjam z vami. No, morda se vam zdi to slab izgovor z moje strani, vendar sam menim, da to samo kaže, da v evropski ravni nimamo skupnega razumevanja glede tega pojma in zato je tudi to poročilo pripravljeno tako mehansko. Upoštevati moramo input in želje držav članic. Druga pomembna zadeva. Vprašanje je, kako široko bomo opredelili terorizem. Vse je odvisno od informacij strani držav članic, od števila terorističnih napadov. Države članice so tiste, ki določen napad opredelijo kot teroristični napad. Nek napad v Nemčiji, za katerega nemški organi menijo, da je teroristični napad, morda ne bo opredeljen kot teroristični napad v Španiji, Belgiji ali na nizozemskem. Vendar naj še enkrat podarim, to poročilo mora dosledno odražati informacije strani držav članic. Mi res na nek mehanski način v poročilo vključimo informacije in številke strani držav članic. Bi si želel, da bi bilo to poročilo bolj konkretno, zato tudi imamo na voljo svetovalno skupino. Tudi odbor Libe je, po mojem mnenju, neke vrste svetovalna skupina pri tem vprašanju, vsaj za Europol tako da bom zagotovo poročal vseh dobrih nasvetih, ki sem jih danes slišal z vaše strani. Vprašanje pa je, kako lahko Evropska unija izboljša svojo vlogo, kako lahko bolje opredeli terorizem, da bomo vsi uporabljali isto opredelitev. Omenili ste tudi posamezne akterje, gospodija Zdemera, pa tudi gospa Romero Lopez, tam med drugim to omenila, tudi gospa Intveld. Prišlo je do sprememb, po mojem mnenju, situacija se je spremenila, ti posamezni akterji so bili vedno prisotni v družbi, tudi na področju terorizma so aktivni. Je pa res, kot pravi gospa Intveld, da lahko ti posamezni akteri sami izpeljajo teroristični napad, tudi preko interneta. Prej sem predstavil primer Al-Kajde, ko je ta specifično uporabila internet za to, da je spodbudila interes ranljivih oseb v družbi in te osebe potisnila čez rob, jih pravzaprav prisilila k temu, da so delovale na ekstremističen nasilen način. To je en primer, kjer lahko vidimo vse večji trend uporabe to vrstnih možnosti. Lahko bi določene primere bolje predvideli, nekaterih absolutno ne moremo, naprimer primer Brevika na Norveškem. Če si stvari sedaj pogledamo nekoliko z razdalje, se res lahko vprašamo, zakaj je kupil toliko kemikalij strani podjetja. Po drugi strani je imel legitimen razlog, zato ker je imel kmetijo. Je pa res, da bi ta primer težko napovedali vnaprej. Težko bi bilo predvideti, da bo ta človek izpeljal tako nasilno dejanje na takšen način, kot ga je. Tako da obstajajo zelo jasni primeri, ki kažejo na to, da organi težko vedno znova ukrepajo prav, pravočasno odkrijajo in preprečijo to vrstna dejanja. Uh, v tem poročilu ne omenjamo, sploh pa ne podrobno uspešnih preiskav, s katerimi smo preprečili teroristične napade. Tega tudi ne smemo omenjati, dokler se ne sproži sodni postopek. Pogosto je to tudi nemogoče, zato ker je tak posameznik del dolgotrajnejše preiskave nekega terorističnega omrežja. Europol je upravil kar nekaj uspešnih preiskav, vsako leto jih upravimo nekaj s tem preprečimo, da se napadi izvršijo, vendar, kot sem že rekel, sami stvari ne moremo predvideti. Zato Evropska unija lahko stori kaj več na tem področju. Na področju organiziranega kriminala sem vesel, da Europol sodeluje predvsej aktivno s številnimi državami članicami tudi pri preiskavah najresnejših in najhujših kaznjivih dejanj Je pa res, da to vrstne primere še vedno vodijo nacionalni organi, ki delujo skladno z nacionalnim interesom, kar je logično. Pa res tudi to, da bi sodelovanje moralo biti boljše, Europol bi moral bolj aktivno sodelovati, po mojem mnenju. In to je nekaj, na čemer bi lahko države članice še delale, čeprav razumem, da na tem občutljivem področju pogosto sledijo svojim interesom. V teh štirih minutah nimam na voljo dovolj časa, da odgovorim na vsa podrobna vprašanja, lahko vam odgovorim v pisni obliki glede vloge nevladnih organizacij, glede povezav med ekstremistično levico in desnico. Moram reči, da nismo opazili nobenih povezav z Iranom, vsaj jaz nisem s tem seznanjen. Potem pa še pripombe gospe Boskort glede splošnega pregleda nad ekstremističnimi desničarskimi dejavnostmi. Te dejavnosti se povečujejo tudi po napadu na Norveškem, ko smo postavili prvo odzivno mrežo v Evropski uniji in po združevanju šestih, sedmih držav članic v skupino analitikov. Ta skupina je bila zadolžena, da takoj oceni posledice napada na Norveškem z vidika varnosti, uh, tudi z vidika varnosti za EU in varnosti strani za druge države članice iz Polske, Nemčije, Združenega kraljestva so sodelovali analitiki in strokovnjaki. Na Norveškem je Breivik deloval sam, vendar smo sumili tudi, da bi to dejanje lahko ogrozilo druge države in mislim, da sedaj bolje razumemo grožne, s katerimi se soočajo druge države, ki imajo podobne družbene težave, ki bi lahko povzročile to vrstne napade. Sedaj stvari res veliko bolj razumemo. Potem pa še radikalizacija. Komisija spodbuja osveščenost tudi preko mreže, tudi direktor za boj proti terorizmu, gospod Kerkove, se s tem ukvarja. Glede Turčije pa lahko, gospa Boskort, povem samo to, da si mi resnično prizadevamo za to, da bi izboljšali sodelovanje s turškimi organi. Vzpostavljeno imamo osnovno sodelovanje v okviru podpisanega sporazuma, vendar želimo, da bi ta sporazum postal polno operativen, da bi lahko izvali tudi skupne operacije s turškimi organi, zlasti pri organiziranem kriminalu vendar potrebujemo strezen politični signal iz Ankare, da so oni pripravljeni na takšno sodelovanje. Zaenkrat tega signala nismo prejeli. Na koncu pa še gospa Sipel, vas je zanimalo, kaj je s temi 174 napadi. Vam bom pisal in vam v pisnem odgovoru podal več informacij. To so napadi, ki se omenjajo v poročilu. Cilji so bili vlade, podjetja, kot ste sami rekli. Mislim, da ni kakšne standardne lastnosti ali značilnosti, ki bi jo lahko izpostavil in ki bi povezovala te napade. Na koncu pa še par pripomb strani preostalih govornikov. Gospod Weidenholzer, vas so zanimala sredstva, ki jih imamo na voljo za to področje. 10 odstotkov proračuna Europola za to porabimo, približno 50 strokovnjakov deluje na tem področju. Mislim, da je to. Uh, sorazmerno z ulogo, ki jo ima Evropol na tem področju. Je pa res, da se tu pojavljajo konkurenčni interesi. Tudi glede virov, ker se moramo ukvarjati tudi z organiziranim kriminalom, z internetnim kriminalom in tako naprej. Gospa Intveld, strinjam se, da je to dober znak, da se je število napadov zmanjšalo, da se je povečalo število obsodb težko je presojati, ali se grožnja zmanjšuje ali ne, so pa to pomembni znaki, ki kažejo na to, da morda se grožnja zmanjšuje, razen terorističnih napadov na Norveškem, na, no, pa v Toluzu. Ne morete vsega ovrednotiti, smiselno je tudi, da tega ne storimo, priznati moramo, da grožnja še obstaja. Politika in operativni odziv morata biti sorazmerna vsaka država članica se mora sama zase odločiti, kako in kaj na tem področju. Glede evropskega odziva pa se mi zdi, da smo se stvari prav lotili, glede določenih stvari se verjetno ne strinjamo, predvsem, ko gre za svedenje terorizmov in financiranja terorizma. Se mi pa zdi, da Evropska unija ponuja sto razmerne odgovore. Žilde Kerkove je tisti, ki mora maksimizirati potencial, ki ga ima Evropska unija zato, da se izboljša boj proti terorističnim dejavnostim v Evropski uniji. Mislim, da kolega dobro opravlja svoje delo. Še par stvari bi rad pojasnil. Ne želim, da bi kdo to citiral. Nam zagotovo ne daje navodil Ministrstvo za domovinsko varnost v ZDA, rekel sem samo, da številne agencije ZDA sodelujejo pri tem projektu in te agencije sodelujo, delujejo pod navodili ameriškega ministrstva za domovinsko varnost. Mi pa delujemo seveda pod navodilom, pod navodili direktora Evrope. Hvala lepa, gospod Wainwright, hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom za to aktivno sodelovanje in najlepša hvala tudi tolmačem, ker so odstali deset minut dlje. Za danes popovdne smo zaključili, vidimo se ponovno jutri zjutraj ob devetih. Adijo.